Good day, everybody. Buongiorno, come stai? Good day, everybody. Thank you for being here. Dobar dan. Predlagam, da začnemo. Preden bomo začeli, želim povedati, da je to eden od tistih nivov, ko bomo imeli zelo natrpan dnevni red na seji današnjega odbora. Zato pogosto sem vas že prosil za prijazno sodelovanje, da bi prišli skozi časom, ampak danes bo to še posebej aktualno. Torej, moramo biti zelo strogi, ko gre za dodelitev časa za, dogo, za govor. Tisti, ki eh, igrajo vodilno vlogo, dobijo dve minuti, ostali pa ne več kot eno minuto. Eh, drugače ne gre, kaj ti v bistvu ne smemo zapravljati časa in zato predlagam, da takoj sprejmemo dnevni red. Ali je kdo uh, nasprotuje? Ne. Um, čas, uh, jezikovni profil. Um, Tolmačenje je zagotovljeno vse jezike, razen v finščino, latviščino, litovščino in galščino in potem imenovanje koordinatorjev. Kris Peters, ki je poročevalec za eh, poročilo na lastno pobudo o aktu za digitalne storitve, Javier Moreno, ki bo poročal o pogojih o vstopu in bivanju državljanov tretjih držav in sicer gre za zaposlitev. Um, visoko kvalificiranih oseb. Jelena Jončeva bo poročevalka za EASO. Mirjam Dali je bila imenovana za poročevalko za legalno priseljevanje delavcev ali skunke. Direktiva o, horizontalna direktiva o enaki obravnavi. Po Potem imamo tudi številna mnenja. Laurent Vince gre za mandat za pogajanja o prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom Paul Tong. Um, Digital, akt za digitalne storitve in sicer izboljšanje delovanja notranjega trga, Sita Janko, umetna inteligenca, Patrik Jaki. Um, ko gre za kazensko pravo in umetno inteligenco in sedaj moramo potrditi ta imenovanja. Če se strinjate s tem, lahko nadaljujemo. Um, Eh, dom, jutri bomo uh, imeli elektronsko glasovanje ob 12.15, kratko elektronsko glasovanje, prosim, da ne pozabite prinesti seboj kartic. In sedaj smo pri glavni točki eh, današnjega dnevnega rida, s katero se bomo ukvarjali cel dopoldan. In sicer je to posebna predstavitev o izvajanju Dublinske uredbe. Dublinska uredba 3, čakamo na Dublinsko uredbo 4, ampak ukvarjamo se in izvajamo izvajamo uredbo 3. Torej gre za ugotovitve v zvezi z izvajanjem uredbe Dublin 3. Um, to je seveda zelo pomembno, kajti um, azilni svežen, gre za azilni svežen, ki je pomemben del zakonodaje, In komisija še ni eh, objavila poročila o izvajanju. Od leta 2016 naprej so se poročevalec in poročevalci v senci odločili, da organizirajo predstavitev na to temo. In zato bomo zagotovili predvsem informacije, um, kar zadeva izvajanje in tudi pripravo poročila o izvajanju tega, tako da bomo um, deblokirali to zakonodajo. Um, to je naš eh, cilj. Um, Predvideli smo več panilov in sicer eh, najprej bomo slišali predstavnike eh, Grčije, Španije, Italije in Nemčije in potem drugi panel so, oziroma potem so pa tudi predstavniki Evropske ravni. Potem pa bo dobila besedo gospa Kiler, ki je poročevalka in poročevalci v senci. In potem eh, bo sledila tudi razprava in kot rečeno, dobite eno minuto, poročevalci in poročevalci v senci pa dobijo po dve minuti. Najprej dajem besedo gospe Šasi Al Riavi, če sem pravilno izgovoril to ime, če se Al-Rihavi. Right. Ali Dihavi, pravi predsedujoči, iz organizacije Global Refugee Led Network, um, ki je bila prosilka za mednarodno zaščito in tudi v dublinskem pristop, uh, postopku dobite 10 minut eh, časa. 8 do 10 minut. Eh, dobro jutro. Najprej se vam želim zahvaliti za priložnost eh, in čutim se zelo privilegirano, da lahko poročam o svojih izkušnjah v zvezi z Dublinom. Moram reči, da sem preživela ta dublinski postopek, preden bom začela, eh, želim eh, prositi vse, eh, da odgovorijo na moja naslednja vprašanja. Ali je kdo v, v dvorani, ki ima izkušnje, da je moral zapustiti ljubljeni dom, prijatelje, družino? Ali je kdo v dvorani, ki lahko zagotoviti, da ne bo postal razseljena oseba zaradi prisiljene migracije, zaradi nepredvidenih razlogov. Ali je kdo, in to je zadnje vprašanje, ali si lahko predstavljate, da ste v tej situaciji in upam, da nihče ne bo prišel v to situacijo, ko se morate odločiti oditi. Ali lahko si vizualizirate, si predstavljate, katero državo eh, deželo bi si izbrali za svoj azil. Še enkrat dobro jutro vsem, imem je Šaza, sem begunka z domicilom v Nemčiji. Prej sem delala v Siriji z begunce eh, in preden sem mm, razmišljala o tem, da bom postala begunka, kako se je začelo moje potovanje. Hotela sem eh, zaposliti za azil v, na švedskem. Eh, na švedskem sem obtičala leto in pol in se borila med ZDA in Švedsko, kdo bo prevzel moj primer. Um, vem, da tu ne gre za Dublin, ampak um, obstajajo tudi druge konvencije, sem slišala. Po letu in pol je bila potem sprejeta odločitev in sicer, da. Eh, Mezidi a ne bodo sprejele in tudi Švedska je zavrnila moj primer, kaj so rekli. Rekli so, lahko ostanete štiri leta, potem pa lahko spet eh, se ponovno prijavite za azil. Po tem letu in pol nisem smela eh, delati, študirati in tudi nisem eh, mogla normalno živeti. Eh, preden sem se odločila, da zapustim to situacijo, ker ti nočem zamuditi eno leto in pol in potem spet štiri leta čakanja na odločitev Švedske, sem se odločila, da bom prosil, za, prosila za azil v drugi državi in sem se preselila v Nemčijo. V Nemčiji sem zaprosila za mednarodno zaščito, um, vendar vedeli so, da um, sem imela te težave z dublinskim sistemom na švedski, da me je ZDA zavrnila in potem so rekli, si bodo ogledali, ali me lahko sprejmejo ali ne. Spet sem morala čakati eno leto na dokončno odločitev, leto, v katerem nisem mogla začeti stečaj za integracijo, nič moje življenje je bilo ustavljeno. In prišla, šla sem na to potovanje z ambicijami, da bom aktivna, da se bom naučila jezik, da bom delala marsikaj, da bom um, delala tako, kot sem delala za UNHCR prej uh, v Siriji uh, in da bom koristna za državo, v kateri bom živela. In potem me je eh, zajela depresija, demotivacija. Fizične in psihične kondicije so potem eh, stanje potem trpilo. V skladu z Dublinom menim, torej po Dublinu mislim, eh, da je nasplošno tako in o Dublinu moramo govoriti iz vidika eh, Eh, skupnosti, ki jo to zadeva, begunce. Eh, torej, to niso ljudje, ki sedijo eh, v uradih, ki razmišljajo o tem kot o primirih in o statistiki. Zato moram reči, da je treba slišati naš glas in sicer res. In moramo sodelovati, slišati od drugih,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 kaj ti eh, moramo vedeti, kdo tiči za temi številkami in za temi primiri. Eh, potrebujemo bolj human pristop do teh statističnih številk. Jaz sem prej bila eh, del osebja UNHCR in sem v svojem, svoji pisarni obravnavala na tisoč primerov, vem, kakšno delovno breme je in nisem razmišljala o ljudeh, ki dečijo za tem, temveč sem videla samo ogromno dela. V mojem, maj, moji pisarni je bilo na 20 tisoč eh, dosjejev um, ljudi, eh, ki eh, trpijo, ki živijo v um, taborih in tako naprej, če pomislimo naprimer na Grčijo. Mislim, da to ni dober primer, ko odločamo o življenju ljudi na ta način, ne da bi pomislili na to, da bi to jaz lahko bil tudi, da bi to bi lahko, bila lahko sama. Jaz eh, nisem tako razmišljala, da bi to bi lahko tudi sama ali moj brat ali mama ali nekdo eh, iz družine. Um, torej iz moje perspektive in iz perspektive beguncev lahko rečemo, da je se Dublin občuti kot eh, namesto, da bi šlo za delitev odgovornosti med državami članicami, gre za odlaganje te odgovornosti. Eh, torej, begunce se meče kot žogo od ene države v drugo, nihče se s tem noče ukvarjati. In vsi pravijo, to ni moja odgovornost, to je tvoja odgovornost. Medtem pa obtičijo ljudje in eh, življenje. Eh, se ustavi. Medtem, ko se pri, eh, pogovarjamo o tem, kdo je pristojen, ne morejo se učiti, ne morejo eh, obiskovati šol. Eh, iz mojih izkušenj in iz mojega potovanja lahko rečem, da je iskanje azil, azila v Evropi kaže, kako nas ta sistem ovira pri tem, da bi dos, dobili varnost in zaščito. In razen tega ne gre za pravo prerasporeditev odgovornosti med državami članicami. Naprimer, Italija je prijela eno tretjino prosilcev za azil iz druge države, tudi Grčija. Um, Mačarska je ustavila ta tok. Dublinski sistem po moje tu ne deluje. Vidimo, da prihaja tudi do kršitev človekovih pravic na tem področju. Ljudje se ne obravnavajo na enak način. Včasih se ne spoštuje njihovih človekovih pravic, to je odvisno od države. Od države. Naprimer, če si, pomi, če si ogledamo uh, Grčija. Ali veste, kje ljudje tam živijo? Če bi države zagotovile enake storitve, potem mislim, da ljudje ne bi šli v Nemčijo, če bi dobili enako storitev v Grčiji. Eh, Dublin ogroža naše pravice, kjer eh, pravica do zaščite, ni, ker ni zagotovljena v vseh državah na enak način in tudi na vzočnost družinskih članov se ne upošteva. In eh, mi bi želeli pri tem tudi sodelovati. Vabimo evropske države, da um, razpravljajo s skupnostjo, ki, ki jo to zadeva in da se skupno iščejo rešitve. Moje izkušnje so mi pok pokazale, da moramo bolj vključiti begunce v reševanje to tematike. Posamezne zgodbe so seveda različne, ampak izzivi, s katerimi se soočamo in tudi rešitve, ki jih predlagamo, so podobne. Želim e, poudariti, da omejevanje gibanja zaradi dubdejskega sistema je eden od velikih izzivov, s katerim se soočajo begunci po vsej, po vsej Evropi. In tisti, ki jim je to uspelo, smo mogoče privilegirani vendar pravzaprav nismo privilegirani, temveč gre za naše pravice in ne za privilegij. In ne smemo pozabiti, da za eh, številkami in primiri vidno teči človek in zato bi morali vzpostaviti sistem, ki um, ljudi obravnava s dostojanstvom in spoštovanjem. Hvala lepa. Hvala zelo eh, strastno ste predstavili svoje izkušnje in to je tudi vaša naloga tu. In sedaj bomo začeli s panelisti, ki bodo predstavili različne nacionalne instance, ki so bile povabljene. Ampak še enkrat, držite se prosim časa. Um, predvideno je bilo, da bi vsak imel deset minut, če vam uspe v devetih minutah, tem bolje, kajti moramo malo nadoknaditi s časom. Um, Grčija, Nemčija, Švedska, Španija in Italija. Prva je na vrsti Grčija. Ali ste pripravljeni? Devet minut časa imate. Um, Ime mi je Markos Karavajas in sem vodja um, službe za azil v Grčiji. In, um, skupaj z gospo Papaliu, eh, ki je pristojna za Dublinsko enoto v Grčiji, bom sodeloval. Želimo se zahvaliti odboru za pobudo in za pobabilo in za to, da nam omogočajo ta prispevek preko videokonference. Zdi se nam, da je pravi čas, da revidiramo izvajanje uredbe Dublin 3. Um, treba je ugotoviti, ali um, izpolnjuje cilje. Eh, in sicer gre za pravice predvsem tudi mladoletnih in da se določi pristojnost oziroma eh, da se določi pristojna država, ki mora zagotoviti mednarodno zaščito. Pred tem pa se moramo vprašati tudi o kontekstu, v katerem je bila pripravljena uredba Dublin 3 in sprejetja. Šlo je za pojav, Eh, beguncev na splošno in to ni bilo orodje za upravljanje migracij in tudi ne za rešitev v primeru množičnih migracij. Ko gre za revizijo izvajanja uredbe Dublin 3 v spremenjenem kontekstu, predvsem mm, v letu 2015 smo v času po krizi. Mnoge eh, prošnje za azil so se zmanjšale. Porazdelitev teh prosilcev za azil pa kaže, da je situacija zelo neenaka v državah članicah v Grčiji vidimo velik pritok na um, otoke v Egejskem morju. Um, In v zadnjem četrtletju 2019 so se te številke povečale. 2019 smo zabeležili 77.200 prosilcev za azil. Na otoku Lisbos je bilo 22.200 152 eh, prijav za azil uloženih eh, 2019. Če bi Lisbos bila suverena država članica, bi imela deseto najvišje število prijav med državami članicami. Ko gre za izvajanje dublinske uredbe, želimo eh, predstaviti grški kontekst in grško stališče. E, združevanje družin in predvsem e, združevanje mladoletnih z družinskimi člani je prioriteta. Od 10560 e, prošen, ki jih je naša enota poslala drugim državam v zadnjih dveh letih, je velika večina se nanašala na primere združevanja družin mnogo, eh, tu gre za člene 8 do 11, torej družinsko združevanje. In lahko bi rekli, da gre za variacijo na ta način, kako se izvaja uredba strani enot, ki so pristojne za Dublin v državah članicah. Eno od vprašanj, s katerim se moramo ukvarjati, je, je, da kako se uporabljajo dokazi in tudi standard eh, dokazovanja družinskih vezi. Nekatere države članice um, uporabljajo zelo visoke zahteve um, in eh, se jim zdijo dokazi pogosto nezadostni. Naprimer, zahtevajo DNK. Eh, dokaze pri združevanju družin. So pa druge države, ki preverjajo um, deloma dostopne dokaze v tih primerjih. Eh, torej, eh, kar zadeva združevanje družin, um, se lahko postopek zelo podaljša, glede na to, kakšne so zahteve v posameznih državah za dokazovanje tega. Potem mladoletni brez spremstva. E, tu gre tudi za interpretativne, raz, interpretativne razhajanja. Nekatere države članice menijo, da določen le, e, zakonski status družinskih članov uh, če so rezidenti, naprimer, eh, potem to ne pade pod Dublin 3, kar zadeva izpolnjevanje zahtev, da je eh, po osmem členu res prisoten nek družinski član. Nekatere države članice ne izvajo tega člena, če imajo te osebe samo začasno pravico bivanja združevanje je bilo zavrnjeno, če je mladoletni postal polnoleten po osmem členu te uredbe. Ne smemo pozabiti, da je treba zagotoviti predvsem interese mladoletne osebe, ko gre za določbe Dublinske uredbe, kajti 24. člen listine o temeljnih pravicah tako določa in tudi v mnogih mednarodnih instrumentih to piše. Ehm, glede na mladoletne moramo ugotoviti, da je grška enota razvila skupaj z UNHCR-jem, EASO in drugimi relevantnimi akterji, um, orodje za oceno najboljšega interesa in tudi tako imenovani checklist, kako se ugotovi um, interes mladoletne osebe v okviru Dublinske uredbe. Um, kar naj bi seveda olajšalo združevanje mladoletnih oseb s svojimi družinskimi člani, če je to upravičeno. Torej, to orodje se mi zdi, da je dobra praksa, uh, in eh, predvsem omogoča zaščito mladoletnih in otrok in tudi eh, olajša sodelovanje z drugimi državami. Eh, gre za zbiranje informacij, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje kriterijev, ki so eh, določeni v Dublinski uredbi. In eh, intervjuje eh, izvajamo z vsemi relevantnimi akterji, vključno z otrokom in informacije, ki jih eh, pridobimo, se upišejo v ustrezne dokumente. Ideja je, da zagotovimo zanesljive informacije pri prošnji, ki jo pošljemo drugam. V okviru tega urodja za ogotavljanje najboljšega interesa mladoletnika. In mislim, da to olajšuje um, sodelovanje z drugimi enotami in tudi združevanje družin. Če se vrnem na vprašanje, ki jih dobiva grška enota od drugot, in ko gre za ugotovitev odgovornosti, um, tudi o poštevanju Eurodaka. Eh, tu je malo prostora za, eh, malo manevrskega prostora. Um, um, seveda je breme za eh, države na zunanjih mejah največje in tudi pritisk na sistem sprejema v teh državah je največji. 710 eh, takšnih prošenj smo dobili 2019, 2018 eh, pa 2219. Torej, eh, to število se povečuje. Ki smo jih, tih prošenj, ki smo jih tudi sprejeli. Da zaključim, zato ker nimamo veliko časa na razpolago. Potencijalne pomankljivosti uredbe Dublin 3 eh, so povezane tako s strukturo, kot tudi s izvajanjem v praksi. Kom birokratska zapletenost in variacije v interpretacijah ovirajo eh, doseganje cilja te uredbe. Eh, države prvega vstopa imajo velik pritisk zaradi eh, eh, vstopa teh oseb, in tudi pozneje, če se neka oseba odloči, eh, da bo vložila prošnjo v več državah, ker se nam spet eh, pošle prošnja, da jo sprejmemo nazaj. Um, Proaktivna, fleksibilna uporaba Eh, bi morala omogočiti povezovanje družin. Um, Dublinska uredba je ključna komponenta in treba jo je revidirati, po našem mnenju. Potrebujemo delujoč sistem, ki je tudi odporen na krize. In to ne sme neproporcionalno obremenjevati nekaterih držav, tako kot je to sedaj kajti to lahko vodi do konstantne krize v nekaterih državah članicah in tudi v sistemu kot takem. Um, mislim, da um, ugotavljamo pomankanje eh, pravičnosti v tem uh, sistemu in to je treba odpraviti. Hvala, gospod Kavaljas ki je predstavil grški azilni urad. Uh, Pri naslednjih panelistih pa res prosim, da se držijo časa, kajti to je danes še posebej bistveno. E, imamo dva panela in potem dobijo besedo poročevalka, poročevalci v senci, zato prosim vse ostale, da se res držite časa in nam na ta način pomagate, drugače bomo prišli v velike težave. Hvala, gospod Karavjas, za to pričanje In sedaj dobi besedo Ralf Reser iz eh, Zvezdnega ministrstva za notranje zadeve, eh, ki je namestnik vodje urada za azilno pravo in azil. In drugi je Frank Schimmelpfennig, eh, ki je zvezdni izvednega urada za migracije in begunce. Devet, maksimalno deset minut dobite na, dobite na razpolago. 11 minut bi bil že problem. Hvala. Ime mi je Frank Schimmelpfeng in sem vodja nemške enote za Dublin. Poskusil se bom držati časa. Želim poročati najprej o problemih in o izvajanju uredbe Dublin 3 v Nemčiji. Nemčija je federalna država. Za nastanitev, za oskrbo prosilcev za azil so pristojne zvezne vlade. Država pa za izvajanje azilnega postopka in s tem tudi za postopke v zvezi z Dublinom. Vsak eh, prosil, eh, begunec, ki pride, eh, se ga razdeli po določenem ključu na zvezne dežele. Prosilci se, se registrira potem pri teh lokacijah, tam se izvede prvi zdravstveni pregled in tudi presoja randljivosti pri naslednjem koraku se pri zviznem uradu izvede eh, preveritev podatkov v sistemu SIS-VIS in tudi v nacionalnem sistemu. Potem pride do prvega intervjuja prosilca, eh, kjer upoštevamo razloge, ki so specifične za Dublin. Če bi lahko bila pristojna kakšna druga država članica, se akt um, zbere v enem od treh centralnih centrov v Bohumu, Dortmundu, Bayreuthu. In potem sledi, takrat smo centralizirali obdelavo teh prošen. Um, in potem um, sestavimo prošnjo in prosimo da, uh, na pozitiven odgovor in proti temu se je možno pritožiti v enem tednu. Če pride do predaje, do izročitve ali do um, izvršljivega sklepa, se to zgodi v sodelovanju s policijo in z organiza um, tujce. Dublin ima v Nemčiji velik pomen. 49 tisoč eh, prošen smo poslali drugim državam in 30 tisoč jih je to prevzilo um, 8500 oseb pa smo lahko vrnili v pristojno državo članico. In tu vidimo prvo pomankljivost vrzel, o kateri je treba raz, se pogovoriti. Dublin um, je približno pristojen za eno tretjino vseh primerov v Nemčiji pri izvajanju in sodelovanju med državami članicami prihaja do različnih težav. Imamo uredbo, um, um, uredbo za izvedbeno uredbo, vendar prihaja do različnih interpretacij posameznih določb uredb. In to potem vodi do um, različnih zavrnitev, ki jih dobimo na naše prošnje za transfer. Um, Le eh, Evropsko sodišče sprejme zavezujoče sklepe, kar pa je možno le v posameznih primirjih. Interpretacija strani komisije se za nas ni izkazala kot eh, uporabno. Naprimer, definicija 12. člena četrtega odstavka, vprašanje, ali je treba uporabiti potiku vizum za eh, določitev pristojnosti ali ne. Različne države članice imajo različno mnenje. Potem isto velja za obrnitev dokaznega bremena po devetem členu uredbe. Poleg tega med državami članicami obstajajo različne torej pomankljiva pripravljenost za sodelovanje v posameznih primirjih. E, tako dobimo zavrnitev na našo prošnjo, pri čem razlogi niso specifični za Dublin. Se pravi, inštrumenti, ki jih imamo v uredbi, e, se pravi, prošnja za informacijo se ne uporabi na ustrezen način in teh informacij o prosilcu ne dobimo, ker se na te prošnje za informacije ne odgovarja. Predaja se ne more zgoditi, če ni um, individualnega zagotovila, da bo oseba primirno nastanjena. Razen tega prihaja tudi do kratkoročnih odpovedi predaj, ki eh, so povezani z zdravstvenimi težavami prosilcev. Um, poleg tega pa eh, eh, je možno zabeležiti tudi pomankljivo sodelovanje prosilcev v teh postopkih, eh, torej 30 tisoč primerov smo sprejeli, 8500 oseb nam je uspelo vrniti. Oseba se pogosto skrije in zavrne predajo oziroma vrne, se zavestno um, um, povzroči ločitev med družinskimi člani, zaradi česar potem spet ta izročitev ni možna. Um, um, več družinskih članov pride v Evropsko unijo, mladoletnega se pošlja v neko državo, kamor hočejo tudi drugi in potem um, ustrajo na družinskemu združevanju. In zato se nam zdi problematično, kar zadeva strukturo uredbe in sicer so ti roki. Um, mnogi prosilci uh, enostavno e, naredijo vse, da poteče ta rok za e, predajo um, in potem um, so upravičeni do izvedbe postopkov v državi, v kateri se nahajajo. In um, nekako je spodbuda za prosilce, da storijo vse, da poteče ta rok, ki je 18 eh, mesecev. Pri čemer, če oseba v zaporu, je to malo drugače. Hvala lepa, tudi jaz vas želim pozdraviti. Sem Ralf Leser in sem vodja um, pristojnega oddelka v notranjem ministrstvu. Želim dopolniti naslednje. Dublin je bila v Nemčiji velika tema, tako kot je povedal kolega smo bistveno izboljšali postopke znotraj Nemčije in zato tudi vidimo sistematične deficite, eh, ki jih ni možno izboljšati na nacionalni ravni, temveč ki sistematsko izvirajo iz uredbe Dublin 3. In sicer so to zelo dolgi birokratski postopki, ki niso samo administrativno breme za države članice, temveč predvsem tudi za prosilce. To pa je tudi um, razmeroma majhna relevanca v praksi. V Nemčiji, na primer, je samo v petih odstotkih vseh um, pros, prošen za azil z um, dublinsko uredbo bila ugotovljena pristojnost druge države članice. Pri nas tri odstotke po um, v povprečju EU je to 3 odstotke. Razen tega vodi Dublinska uredba do velikih asimetrij in sicer na račun predvsem eh, držav prvega vstopa, pa tudi eh, zelo priljubljenih držav, kot je naprimer Nemčija. In prosilci, za prosilce so pogoji v državah, kjer je veliko beguncev, um, torej so ti pogoji slabši kot drugot in to je povezano z Dublinsko uredbo. Iz vidika zvezne vlade je um, Dublinska uredba eh, spodletela, potrebujemo reformo, potrebujemo nov začetek. In v ta namen je zvezna vlada pred kratkim eh, pripravila osnutek, eh, kako bi lahko spremenili Dublin in skupni azilni sistem. To ima tri ključne um, vidike. Potrebujemo pravičen režim pristojnosti. Um, v Evropskem parlamentu to poznate. Evropski parlament je v zadnjem mandatu pripravil predlog za tak režim pristojnosti. Potrebujemo fair share based režim pristojnosti, ki odpravlja načelo prvega vstopa, eh, ki eh, odpravlja zamenjavo pristojnosti po potiku roka in gre tudi seveda za spodbude. Ne treba se boriti proti sekundarnim migracijam. Lahko bi navedel številne posamezne primere, kako bi lahko uspeli, ampak odločilno je, da države članice razvijo skupen interes za boj proti sekundarnim migracijam in zato potrebujemo pravičen režim pristojnosti, tako da se bo prenehalo to nasprotovanje držav članic in bo nastalo sodelovanje, tako da bomo imeli skupen evropski azilni sistem in tretja točka, ki jo želim na kratko omeniti. Torej, predhodno preverjanje na zunanji meji, pa tudi pri eh, odkritju eh, znotraj držav potrebujemo. Torej, določen filter na zunanji meji se nam zdi potreben, tako da osebe, ki niso upravičene do zaščite, eh, sploh ne bi prišle v. Eh, Evropsko unijo. Hvala. Gospod Šimelfenik in gospod Leser, vi ste seveda povedali, da nemška vlada ni zadovoljna z izvajanjem dublinske uredbe. Hvala. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjimi govorniki iz švedske dubljanske enote, Marija Sopold Liliblad in Johan Axelson, višji svetovalec dubljanske enote iz švedske migracijske agencije. Enako velja tudi za vas, prisluhnili bomo vašemu nagovoru. Prosim, da se držite največ devetih ali desetih minut. Imate besedo. Najlepša hvala. Uporabili bomo predstavitev v PowerPointu, ampak le prvi diapozitiv kot nekakšen pregled. Danes ste nas prosili, da govorimo o dublinskem postopku na švedskem, pa tudi da pokomentiramo nekatere operativne vidike pri izvajanju dublinske uredbe. Najprej bom predstavil dublinski postopek. Na ekranih lahko vidite pregled postopka za odrasle prosilce za azil na švedskem. Na kratko bomo govorili tudi o mladoletnikih brez spremstva, ampak glede na to, da je v tem postopku več odraslih, bomo večinoma govorili o tem. Postopek je razdeljen v tri korake. Najprej vloga, pregled in transfer. Za celoten proces je odgovorna švedska migracijska agencija kot pristojni organ. In le v nekaterih primerjih pri tem začnejo sodelovati tudi drugi pristojni organi. Proces vloge to izvede enota za vloge na švedskem. Ta postopek vključuje upis, potem pregled v podatkovnih bazah, viz in sis in pa osebni razgovor. In tukaj lahko povem, da so ti prvi tri koraki procesa izvedeni v prvih treh dneh od vloge prošnje. In opravimo tudi osebni razgovor skladno z Dablinsko uredbo, ki je omenjena v členu 5. To je edini trenutek, ko je prosilec v osebnem stiku z migracijsko agencijo pred izdajo odločbe. Ta razgovor je torej zelo pomemben in za te razgovore uporabljamo zelo dobro razdelane obrazce. To je zelo pomembno za celotni proces in tudi samega prosilca. Ta proces vloge prošnje je prioritetnega pomena, zdi se nam, da je treba obravnavati prosilce za azil čim hitreje, ravno zaradi te omejene časovnice v tem procesu. Po tem, ko upravimo ta del procesa, se to posreduje na pravno enoto, ki preuči posamezni primer. Na osnovi informacij, ki jih pridobijo iz procesa vloga prošnje, Dublinska enota preuči ta primer in izda odločbo. Švedska Dublinska enota je tudi odgovorna tako za vse vloge, ki prihajajo in tudi tiste, ki se posredujejo naprej. Tudi enota za zavrnitev sodeluje pri tem. Je pa ta enota odgovorna tudi za organizacijo transferja ali pa prevoza. Le, če se ugotovi, da prosilec ne deluje skladno z zahtevami ali pa če je treba izpolniti nekatere dodatne zahteve. Proces je pri mladoletnikih brez spremstva nekoliko drugačen kot pri odraslih, večinoma je daljši, bolj kompleksen. Ti prosilci imajo več stika z agencijo kot odrasli. Vsi mladoletniki brez spremstva imajo seboj v celotnem procesu tudi pravnega zastopnika. Ko se porajajo pomisleki ali pa dvomi glede starosti, prosilca, če recimo nimamo uradnega dokazila ali potne listine, je treba starost tudi oceniti. In švedska migracijska agencija ima tudi zmogljivosti, da izvede preizkuse zdravstvene ocene starosti. Ampak zaradi časovnih omejitev je to težko opraviti pravočasno. V primeru mladoletnikov brez spremstva migracijska agencija in pa tudi občina, ki je odgovorna za tega mladoletnika, da so nas sodelujejo. Toliko o mladoletnikih, zdaj pa bo Marija predstavila še nekaj pozitivnih izkušenj, pa tudi nekaj manj pozitivnih izkušenj pri operativnem izvajanju te uredbe. Najlepša hvala. Najprej bi želela povedati, da svoje izkušnje neposredno prevzemamo od kolegov iz migracijske enote, ki se s tem ukvarjajo vsak dan, iz Dublinske enote. Seveda naša agencija ne povzema političnega stališča Švedske kot države, saj smo neodvisna enota pri obravnavanju posamičnih primerov. Kar zadeva pozitivne izkušnje, bi želela povedati, da imamo najboljše izkušnje takrat, ko Dublinska uredba deluje tako, kot mora delovati. Še posebej pri ponovnem združevanju družin, če se stik med družinskimi člani izgubi v času azilnega postopka. Še ena pozitivna izkušnja zadeva pravilo veriženja. Švedska, kot številne druge države članice, je sprejela pravilo veriženja. Uporaba tega načela je dober zgled, ko se več držav članic dogovori glede ustreznega tolmačenja določb uredbe. Čeprav uredba kot taka ne daje specifičnih smernic. Kar zadeva negativne izkušnje ali pa izzive, kot temu raje pravim sama, pa tako kot pravijo kolegi iz Grčije, iz Nemčije, prav gotovo je največji izziv to, da je ta uredba odprta za tolmačenje strani nacionalnih pristojnih organov in sodišč. Največ izkušenj črpamo ravno iz tega. Opredelila bom nekaj specifičnih težav. Primeri mladoletnikov brez spremstva so najbolj težavni. Še posebej zaradi strogih časovnih omejitev, ki so navedene v tej uredbi. Če mladoletniki niso poskrbeli za svojo potno listino ali pa nimajo osebnega dokumenta, ter obstajajo upravičeni dvomi glede navedene starosti, je težko ustrezno oceniti starost v času, ki je za to predviden. V odločbi C47-17 sodišče ugotavlja, da je težko prevzeti odgovornost v teh bolj težavnih primerjih. zaradi tega, ker zadeve v zadevnih državah članicah niso več odprte. Prav tako je te odločbe splošno gledano težko izvajati, saj se država članica, ki je za to odgovorna, lahko izogne svoje odgovornosti, če se ne odzove na naš zahtevek. Še nekaj, kar se nam zdi težavno pri tej uredbi, je zahteva, ki zadeva dokaze. Večinoma informacije prosilci posredujejo za ustnimi izjavami in pogosto teh ustnih izjav ne morejo podpreti z ustreznimi dokazi. Države članice, kot smo ugotovili, preverjajo kredibilnost ustnih izjav na različne načine, zaradi česar je proces odločanja bolj težaven. Pogosto se porajajo vprašanja glede prevzemanja ali pa odrekanja odgovornosti. Tolmačenje dokazov je bistvenega pomena pri ugotavljanju, kako posamezniki potujejo preko območij in teritorijev držav članic. Še nekaj, kar zadeva dokaze, je problematično in sicer dokazno breme. Člen 12.4, ki zadeva vizume. Zahteva pri tem členu je, da prosilec vizum uporabi za vstop na teritorij države članice. Nekatere države članice ugotovijo, da je država članica prosilka odgovorna za to, da dokaže, da je prosilec vstopil na ozemlje države članice z ustreznim vizumom. Dokler posameznik ne more predložiti svoje potne listine, je to zelo težko dokazati. Večina držav članic potem ne verjame morda, da je bil vizum dovolj za vstop na teritorij in to povzroča veliko težav pri tolmačenju tega člena in izvajanju te določbe. Še ena določba, ki je za nas problematična zadeva vprašanje združitve družine, še posebej na osnovi načela interesa otroka. Zelo težko je preučiti tiste primere, ko sta dva družinska člana v različnih državah članicah, naprimer. Najlepša hvala obema, gospe Lili Blad, pa tudi gospodu Akselsonu za prispevka tem prvem delu razprave, ko se pogovarjamo o izkušnjah nacionalnih pristojnih organov. Vse smo torej povabili za to, da bi informirali naš odbor. Zdaj pa Marija Bolokvi, vodja mednarodne enote španskega azilnega organa urada. Deset minut največ. Izvolite. Hvala lepa, da ste nam omogočili, da tukaj predstavimo tudi naše stališče. Moj cilj je predstaviti številke, ki nekoliko opisujejo situacijo v španskem azilnem sistemu in pa povezave tega z Dublinsko uredbo. Nekatere številke kažejo na to, da smo imeli v Evropski uniji 720 tisoč eh, prošen za azil, 120 tisoč jih je bilo v Španiji. Tako da je napačno misliti, da vse prošnje za azil prihajajo na podlagi nezakonitih vstopov. V Španiji je razmerje približno 50 proti 50. Za 100 odstotno se je povečalo število zakonitih vstopov v države članice. V našem primeru um, se soočamo z velikim pritiskom na področju azilnega sistema, na področju prošen za mednarodno eh, zaščito. Lani se je za 10 odstotkov povečalo število prošen za azil. Skratka, pri nas je situacija drugačna kot v drugih državah članicah. To je seveda odvisno od eh, narodnosti držav, od katerih prihajajo prosilci za azil, 90 odstotkov jih prihaja iz Latinske Amerike in oni iščejo mednarodno zaščito v Španiji. V Španiji je veliko prihodov iz Hondurasa, Nicaragve, El Salvadorja, iz Venezuele in pa iz Kolumbije. Kar se tiče izvajanja Dublinske uredbe, lahko rečemo, da je naša izkušnja podobna kot v drugih državah. Ehm, ni vedno jasno tolmačenje posameznih ehm, členov ali pa definicij, recimo, ko gre za mladostnike brez spremstva, ko gre za združevanje družin in tako naprej. Težave pa imamo tudi na področju um, oseb, ki so napotene iz drugih držav članic. Uh, Eh, stopnja prenosov je relativno majhna v Evropski uniji in pa tudi v državi članici. Tako da je tukaj naša izkušnja podobna kot pa v drugih državah članicah. Ko gre za um, ukrepe, ki so potrebni, menimo, da bi bilo bistveno zamejiti primaren pritok oseb iz tretjih držav. S tem bi uh, preprečili tudi sekundarne migracije znotraj Evropske unije. Eh, no, eh, imamo tudi koncept države prvega vstopa. To je načelo, ki izhaja iz 90-ih let, ko smo začeli izvajati predhodno eh, uredbo. No, ampak v luči krize iz leta 2015 in pa glede na trenutno situacijo, ki je še vedno glede na številke krizna, moramo ponovno razmisliti o tem načelu. Včasih je država prvega vstopa predstavljala relativno uravnoteženo načelo, saj je večina prosilcev za azil prihajala v Evropsko unijo po zračni poti, zato jih je bilo v vseh državah približno enako. Sedaj pa moramo ponovno razmisliti o tem, kako prerasporediti osebe, ki prihajajo k nam. Eh, na podlagi dublinske uredbe bi morali mm, imeti možnost ugotoviti, kam poslati osebo, ki je upravičena do civilne zaščite in eh, to na učinkovit način. nujno bi bilo treba porazdeliti odgovornost med eh, državami članicami. Sedaj so države prvega vstopa nesorazmerno obremenjene. Tukaj bi morali upoštevati to realnost in eh, iskati nove rešitve. Parlament je že leta 2016 predlagal sistem, zavezujoče porazdelitve prosilcev za azil. Um, upravičenci oziroma prosilci za azil bi lahko bi v skladu s tem predlogom imeli pravico do tega, da se njihove prošnje preuči v državi, s katerimi že imajo vzpostavljene določene povezave. No, ko gre za družinske klauzule v širšem smislu, ko gre recimo za sestre, za brate, za mladostnike brez spremstva in tako naprej, tudi tukaj bi morali predvideti učinkovite postopke in pa določeno mero fleksibilnosti. Videli smo, da tukaj v tem trenutku. Mm, obstajajo velike razlike med tolmačenjem teh klauzul. ko gre za osebe, ki nimajo nobene povezave za kakšno državo članico, ker tam nimajo sorodnikov ali pa tam niso nikoli živele. Eh, tukaj pa bi lahko, glede na drugačne kriterije, te osebe porazdelili po različnih državah članicah Evropske unije, s tem bi na pravičen način porazdelili tudi odgovornost med države članice. Seveda v skladu z prej spostavljenimi mehanizmi, ki bi zagotavljali pravno varnost in pa pravično porazdelitev oseb na vse države članice. To bi moral biti stalni sistem, trajen sistem, ta sistem pa bi imel tudi preventivni karakter, ne bi se omejeval samo na krizne primere. Predvsem pa je treba zagotoviti postopkovno učinkovitost in pa kratke roke. Ne moremo dopuščati, da bi oseba, ki je tako ali tako že veliko prestala, se potem znašla še v negotovi situaciji um, nedoločenega čakanja v državah članicah. Predvsem to velja za osebe, ki jih rešujemo na morju. Mm, torej ob reformi bi skušali izboljšati jamstva na področju mednarodne zaščite. Za te spremembe bi lahko um, poskrbeli znotraj uh, revizije in reforme Dublinske uredbe. Prav tako pa bi lahko poskrbeli za večjo učinkovitost na področju postopkov vračanja in pa porazporeditve oseb po različnih državah članicah. V Evropski uniji se ne moremo privoščiti, da bi imeli uh, Eh, zbiralne centre, kjer bi bili v nedogled zaprti ljudje. Vsaka država članica mora prevzeti svoj del odgovornosti, ne samo države prvega vstopa. Tukaj potrebujemo neko fleksibilno solidarnost, vendar pa v zadnjih štirih letih nismo prišli do sklepa, kakšen bi moral biti ključ porazdelitve Um, in zaradi tega ne spoštujemo pogodb, ki zahtevajo od nas, da nudimo upravičencem mednarodno zaščito in da jih na pravičen način uh, porazdelimo bremena med države, med države članice. Hvala lepa za predstavitev te španske izkušnje na področju obravnave prošen za azil. Povedali ste tudi, kakšne so pri nas pos, eh, posebnosti. Rekli ste, da imamo ve, veliko število zakonitih vstopov, zakonitih uh, upravičencev za azil. V drugih državah članicah pa zelo veliko prošen za azil prihajajo od oseb, ki so nezakonito vstopile v države članice. Sedaj pa bomo slišali še predstavnico Italije, eh, ki je eh, vodja enote za Dublinsko uredbo. Eh, to je gospa Simona Santolini. Torej, kolegi pred mano so že podali um, okvir um, v katerem se gibljemo in so govorili o pomembnih točkah, zato tudi ne bom presegla časa. Mis želim govoriti o enem od pomembnih načel. Um, mislim, da si moramo med sebojno bolj zaupati. Vprašanje vzajemnega zaupanja, predvsem pri ugotavljanju dokazov, mora biti temelj. temelj um, um, ki mora upoštevati solidarnost in tudi enako porazdelitev. In to mora biti tudi pravni okvir za izvajanje vse, vseh drugih določb. Um, govorilo se je o zgodovini tega projekta. Sedanja situacija um, je prehodnega značaja. Um, stanje v Libiji je velik politični problem. Um, jasno je, da sedanje okoliščine um, morajo mm, voditi do tega, da bomo um, pripravili nek daljnovidnejši projekt za prihodnost. Torej, mora priti do prave reforme in nemški kolegi so to jasno povedali, potrebujemo reformo te uh, uredbe. V Italiji je situacija pri izvajanju Dublinske uredbe se spreminjala s tekom časa, kajti prišlo je do zmanjšanja Eh, pri toka beguncov. Italija eh, ima eh, zunanjo mejo, ki je izključno na morju. In eh, nezakoniti vstop v Evropsko unijo se dogaja izključno preko morja. Eh, um, kopenska meja, na severu pa je notranja meja. In vsi prihodi, ki jih registriramo na severovzhodu, so pri miri prosilcev za azil, ki eh, sodijo v Dublinsko uredbo. 2019 se je v Italiji um, je bila zelo različna, tako kot v Italiji. Um, 10.500 je bilo nezakonitih vstopov eh, preko Murja, eh, vendar novih prosilcev za azil je bilo več kot 40.000 in približno 6.000 transferjev po Dublinu. Kaj to pomeni? Se pravi, da je um, sistem v Italiji prevzel skoraj polovico novih upravičencev do sprejema um, v obliki transfera na osnovi Dublinske uredbe. Kaj to pomeni? Kriteriji, o katerih se je govorilo, um, um, so neke vrste, so sestavljeni hierarhično po dublinski uredbi. 13. člen um, vodi po tej hierarhiji, potem 7, 8 in tako naprej. Ampak uh, eh, zakaj gre? Um, Torej, težava, da se zagotovi dokaz eh, tako za mladoletnost, ne mladoletnikov brez spremstva, ki imajo različne pravice, predvsem tudi kar zadeva družinsko združevanje z družinskimi člani iz drugih držav in torej dokaz eh, teh eh, družinskih vezi. Naša izkušnja je zelo podobna grškim izkušnjam, ki je zelo podobna nihče um, od prosilcev za um, mednarodno zaščito nima sabo dokumentov, naprimer rojstnega lista in tako naprej. In zato je zelo težko dokazati to družinsko vez DNK. Um, je um, ta dokaz velja samo med družinskimi člani, um, torej um, v, iz tega roda, ne pa, um, če niso krvni um, sorodniki. In zato uh, je treba se držati načela vzajemnega zaupanja, da bi pospešili te postopke. To pomeni, da moramo zagotoviti skupno interpretacijo In tudi problem interpretacije te uredbe je bil že večkrat povdarjen. Ravno iz tega razloga namreč. V času krize izrednih razmir obstaja tveganje, da vsaka država članica se nagiba k svoji interpretaciji določb in sicer na način, ki predvsem koristi tej posamezni državi. In strinjam se s tem, kar so nekateri povedali in sicer, da uh, je čas, eh, da, ta, um, problem časa pri um, dokazovanju družinskih povezav in um, določanju starosti mladoletnikov. In um, zato se um, zelo poslužujejo tudi Eurodaka ali tudi zavrnitev um, predložitve dokazov strani prosilcev. Naša država um, ima veliko dela tudi z reševanjem na morju. V mnogih primerih bi lahko razpravljali o tem, ali je po rešitvi vstop eh, dejansko zakonit ali nezakonit po 13. členu. To načelo, tako kot je bilo večkrat povedano, je treba preseči zaradi zato, ker se ga uporablja samo v nekaterih državah in je to zelo krivično, če to breme povedano um, prevzamejo samo države na zunanji meji. Veliko skupnega dela čaka države članice in želim povedati uh, gospi Šazi Alerjavi, ki je govorila na začetku, v našem omrežju med uradi vidno um, poskušamo upoštevati tudi, da za to dokumentacijo tičijo ljudmi, ljudje in države si prizadivajo, da bi našli neko skupno stališče pri preseganju načela prvega vstopa in da bi bolj pravično porazdelili odgovornost in tudi, da bi pravično porazdelili prosilce za azil po evropskih državah. Tu pa mora temeljiti na načelu učinkovite solidarnosti ne samo med državami, temveč tudi med osebami, ki prosijo za azil. Hvala. Za vaš prispevek, ko spa spinili. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Po teh uvodnih nagovorih predlagam, da najprej prisluhnemo naši poročevalki, gospe Keller, in našim poročevalcem v senci. Dve minuti največ, prosim, da si vzamete za svoje intervencije, tako da bo še vedno dovolj časa za odgovore predstavnikov pristojnih organov. Dobro bi bilo, če bi imeli možnost tudi odgovoriti na vaše pripombe in vprašanja. Želel bi vas opomniti, da se bo drugi panel verjetno začel okrog 10.35. Dobro bi bilo, če bi se potrudili s tem krogom razprave zaključiti do pol enajstih. Čisto na koncu pa nas čaka še sestanek koordinatorjev. Ta dnevni red danes bo res natrpan. Gospa Keller, najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem odgovornim iz dublinskih enot različnih držav članic, ki so nas danes obiskali, ki so sprejeli tudi te zelo stroge napotke, da morajo tako na hitro predstaviti trenutno stanje v svojih državah članicah, so pa te države članice, teh šest držav članic, predstavili situacijo, ki se v mnogo čem dopolnjuje. Številni ste govorili o različnih interpretacijah, tolmačenjih, tega ali drugega člena Dublinske uredbe. Kaj naj storimo, kaj predlagate vi? Kako bi lahko zagotovili večjo enotnost, kako bi lahko dosegli večji napredek k bolj enotnem tolmačenju, tudi k bolj spoštljivem tolmačenju samega duha te uredbe, ne toliko tega, kar je dobesedno izredno zapisano v določbah. Potem pa drugo vprašanje glede mladoletnikov brez spremstva. Tukaj ste govorili o številnih težavah zaradi časovnih pritiskov, zaradi dokazovanja mladoletnosti in starosti mladih, upoštevanja načela interesov otroka in tako dalje. Kaj predlagate za to, da bi lahko bolje poskrbeli za te mlade? Nemški kolegi so upozorili na vprašanje nezakonitih vstopov zunanjih meja. v dubljskem procesu odkrijemo nekatere posameznike, ki se niso pojavili že prej v tem procesu. Zanima me, kako bi lahko z bolj konkretnimi ukrepi spoštovali določbe Schengena in boljše izvajali tudi nadzor na mejah. Hvala. Najlepša hvala, gospa Keller. Postavili ste dober zgled pri svoje pripombe, res ste se držali časovne omejitve. Gospod Tobe prvi poročevalec v senci, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, lepo se zahvaljujem tudi vsem govorcem in govorkam za te pripombe. Jasno je, da dublinska uredba danes ne deluje najbolje. Ena od najbolj očitnih težav je to, da prihaja do velikega števila sekundarnih premikov. V bistvu imam le eno vprašanje. Tukaj so stvari zelo jasne. Vsi se strinjamo glede tega, da moramo harmonizirati azilne sisteme držav članic in to moramo storiti kar se da hitro. Imam pa še eno vprašanje. Recimo, da nam to uspe in da nam bo dejansko uspelo poenotiti, harmonizirati azilne sisteme. Ampak zanima me, ali bo po vašem mnenju to dovolj, če želimo preprečiti sekundarne premike? Ali pa moramo morda začeti razmišljati tudi o dodatnih ukrepih na ravni EU, zato da bi preprečili sekundarne ukrepe in zato da bi nova dublinska uredba začela ustrezno delovati? Hvala. Hvala, gospod Tobe. Zdaj pa gospod Bartolo, naš podpredsednik. Buongiorno a tutti, buongiorno. Lepo zdrav vsem. Hvala, gospod predsednik. Torej, iz te razprave smo izvedeli naslednje. Dublin ne funkcionira oziroma funkcionira slabo, ker ni koordinacije med državami članicami, ker ni harmonije pri izvajanju dublinskih določb in vse to je priznal tudi svet Evrope in s predstavniki smo se srečali um, pred tednom dni s poročevalko gospod Keller. E, tu gre za družinsko e, druževanje, potem za mladoletne osebe brez spremstva in tako naprej. Um, vse to je seveda zelo kompleksno urejeno v uredbi Dublin 3. Vendar tudi upoštevano dejstva, Eh, da 80. člen Evropske pogodbe predvideva solidarnost in enakovred, eh, torej enakopravno porazdelitev, eh, moramo premagati to načelo pristojnosti države prvega vstopa in tako je treba spremeniti uredbo in tako je predlagal tudi parlament v zadnjem mandatu to je bil predlog za spremembo dublinske uredbe, torej um, pravično porazdelitev med državami članicami, vendar se ne razume, um, kajti to je neka skupni, skupna volja, zakaj se to ne upošteva v svetu, uh, se je to zataknilo že pred dvima letoma. Torej, rešitev za vse to. In zato smo se tudi danes zbrali. Torej, rešitev bi bila, da um, se uveljavi reforma, za katero se je izrekel parlament že v prejšnjem mandatu, torej enako porazdelitev prosilcev za azil. Najlepša hvala, gospod Karem. Hvala gospod predsednik, lepo se zahvaljujem vsem predstavnikom držav članic in pristojnih organov. Hvala za vaše predstavitve, kot je povedal Petro Bartolo. Je pomembno to, kar ste povedali. Uredbo Dublin 3 kritiziramo iz istih razlogov. Veliko je težav zaradi pomankljive solidarnosti, slabe harmonizacije, porazdelitve med državami članicami, pa tudi v primeru mladoletnikov brez spremstva. So videli, kako je bilo s tem pred nekaj tedni, ko je grški minister govoril za drugimi evropskimi ministri, pozval, da pride do preselitve mladoletnikov brez spremstva, ni pa dobil nobenega odgovora razen od portugalske. Res menim, da se moramo posvetiti temu vprašanju bolj poglobljeno. Tukaj si zastavljamo številne vprašanja, tudi na plenarnem zasebanju. 640 otrok je umrl v sredozemlju od leta 2015 in mislim, da je bil cel svet pretresen zaradi teh dogodkov in teh podob, ki smo jih videvali. In to je tudi seveda v izhodišču našega dela, o tem moramo razmišljati, ko govorimo o nezakonitem prečkanju meja. Kaj je v ozadju? To so osebe, ki so preganjanje, ki se soočajo z grožnjami, za nevarnostjo, ki ne morejo pridobiti vizumov na zakonit ali pa reden način. In to moramo upoštevati tudi pri tolmačenju na ravni Evropske unije. Vse to pa je treba izvajati tudi v praksi. Gospod eh, Tredino. Parlato prima. Pravzaprav bi bili na vrsti že prej, se opravičujem, sem vas pregledal, ampak zdaj dobite besedo. Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da je treba reformirati eh, dublinski sistem, več eh, kriti, eh, ki je bilo izrečenih, ali administrativne nepomankljivosti birokracija. Mnogi so navedli tudi številke. 2017 je od 70 tisoč prosilcev za azil bilo premeščenih samo 20 tisoč na osnovi dublinske uredbe, eh, torej 30 odstotkov. Od načelnih, eh, od načel, naj, eno od načel, ki naj bi pomagalo pri družinskem mm, povezovanju, se ne uporablja in tu govorimo o pomankanju fleksibilnosti, o nemožnosti eh, razumeti um, družinsko genizo. Um, načelo prvega vstopa, nezakonitega vstopa, ki se uporablja in ker ni solidarnosti med državami članicami, je breme predvsem na državah prvega vstopa. Kako bi torej lahko reformirali in uporabili solidarnost? Uh, in predvsem, kako bi to vplivalo na družinsko združevanje. Sedaj na vrsti gospa Ernst. Ja, vielen Dank. Um, ja, im Grunde genommen wissen wir doch seit 2011. Hvala. Ja, dejansko že od leta 2011 eh, postaja jasno, da je Dublin velik eh, neuspeh. Spomnimo se solz gospe Malstrom, eh, grobov otrok. Takrat smo rekli, imamo velik problem. Potem je prišel let. Prišlo leto 2015, imeli smo migracijsko agendo in pa vse skupaj. In potem uh, je leta 2017 uh, eh, parlament iz neumnosti, ki jo je predlagala komisija, napravil dober predlog, ki smo ga podprli z dvema tretjinama. Um, Skratka, dobri predlogi so na mizi in dobro bi bilo, če bi kakšen izmed predstavnikov vse z eno besedo omenil, da že obstajajo problemi, ki bi si jih lahko podrobne ogledali. Ampak dobro, kot vedno se to ni zgodilo. Dobro, bom pa zastavila nekaj vprašanj premestitve. Vsi so rekli, da bi naj spremenili ta sistem. Kako bi naj to spremenili? Kakšni predlogi obstajajo v Španiji, v Italiji, če že ostanemo pri obaljnih državah? Kako je za Grčijo? Kakšni so tukaj vaše predlogi? Naslednja točka. Imamo sodbe Evropskega sodišča, ki ugotavljajo, da ne bi smelo pri določenih sprememb eh, Dublinske uredbe. Dublinska uredba naroča tudi to, da je prepovedano no, nehumano ravnanje oziroma mučenje. Zanima me, če so v vseh državah članicah eh, spoštovane te določbe. No in če že govorimo o pravični prerasporeditvi. S tem se strinja tudi Nemčija. Bi morale tukaj sodelovati vse države ali ne? In pa še predhodno preverjanje, zanima me, eh, torej nekdo je spet začel govoriti o tem, zanima me, kaj točno, eh, o čem točno govorite, ko govorite o tem pojmu. Ob 10.35 se mora začeti drugi panel, nekaj zamude smo si nakopali, ampak upam, da ne preveč. Dva dodatna poslanca, mislim, da bomo obravnavali eno minuto največ. Vsak bo dobil najprej gospa Gijom. Čisto na hitro, gospod predsednik. Mislim, da vsi razumemo temeljna načela, načela Dublinske uredbe. Vsi azilni sistemi v državah članicah so si podobni. Te sistemi imajo težave že od začetka izvajanja te uredbe. Govorili smo o načelu prvega vstopa, to ne deluje, potem načelo transferjev, prav tako zelo drago in ne deluje dobro. Mislim, da bi morali najti neko drugo rešitev, ki bo delovala, druga načela. Ne vem, ali so današnji govorniki najbolj pristojni za to, da odgovorijo na ta vprašanja ali pa imajo kompetence za to, ampak kaj ne bi storili v praksi, ko se pogovarjamo z svetom in državami članicami, ki morajo prevzeti odgovornost za to, da najdejo drugo rešitev za ta sistem, ki ne deluje že od samega začetka. Najlepša hvala. Ferrera, ena minuta, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi vsem kolegicam, kolegom, govornikom. Čisto na kratko kar zadeva merilo države članice prvega vstopa. To načelo se tudi največ uporablja. Se mi zdi, da je bilo zanimivo to, kar je povedal nemški dublinski predstavnik. Dejal je, da bi morali poskrbeti za pravičen vstop tisti, ki ne izpolnijo vseh zastavljenih meril, pa bi morali biti zavrnjeni. Mislim, da to odstopa od tistega besedila, ki ga je zavrnil Evropski parlament leta 2017. Če si ogledamo to prvo besedilo Evropskega parlamenta, se mi zdi, da smo takrat govorili o tem, da je treba presoditi na specifičen način o posameznih vlogi, skladno z nekim enotnim postopkom. Na to pa je država članica prvega vstopa tista, ki mora poskrbeti za vračanje tistih, ki ne izpolnjujejo teh meril ali pa jih še ne izpolnjujejo. Potem pa še drugo, naj govorim počasneje. Torej, potem eh, sekundarna gibanja. Tu imam dva pomisleka. E, torej, ali je to politično vprašanje ali je to pravno vprašanje. Um, italijanski organi so pravilno ugotovili da gre za načelo zamenjnega zaupanja, ki manjka. In tudi drugi organi so govorili o različnih interpretacijah, kar je problem. Torej, ali je politično vprašanje, da imamo različno interpretacijo evropskih določb, ali pa je to pravni problem? In če je to pravni problem, kako to preprečiti? V Italiji imamo načelo avtentične razlage. Na evropski ravni, če so razlike pri interpretaciji, kako to rešiti? Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo vračam našim panelistom. Pet predstavnikov nacionalnih pristojnih organov je z nami. Slišali ste tudi nekatera neposredna specifična vprašanja. Prosim, da se držite teh najbolj vsebinskih vprašanj, ki vas zadevajo. Gre torej za pričevanje nacionalnih pristojnih organov. Začeli bomo z vami, gospod Karavijas. Vam bo uspelo v minuti, minuti in pol. Najlepša hvala. Na kratko bom odgovoril na dve vprašanji. Najprej vprašanje sekundarnih premikov, na to pa še razlike pri tolmačenju določb. Prvič, sekundarni premiki. če sklepamo, da so sekundarni premiki povezani s pomankljivostmi Dublinske uredbe, bi bila skladno s to hipotezo rešitva naslednja. Rešitev naslednja. Treba bi bilo spremeniti delovanje Dublinske uredbe. Ta bo lahko delovala le, če bomo zagotovili tudi ustrezno pravičnost, sploh ko se spopadamo s krizami. Načelo pravičnosti mora biti torej v osnovi skupnega evropskega azilnega sistema. Tako kot pri vseh predpisih se lahko pojavijo nekateri vidiki, ki bodo odvisni od interpretacije, tolmačenja zakonodaje. Ampak nekatera temeljna načela, premise morajo biti v osnovi našega tolmačenja. To velja za načelo oziroma potrebo potem, da zaščitimo družine, da upoštevamo interese otroka. To od nas zahteva tudi Evropska temeljna listina o človekovih pravicah. Res bi lahko unesli več jasnosti v to, kako bo ta uredba izgledala v prihodnosti. Ampak pri samem izvajanju uredbe se moramo predvsem držati številnih temeljnih načel, med katerimi so ta, ki sem jih že omenil, obenem pa moramo upoštevati tudi načela vzajemnega zaupanja. Na to pa še nemški predstavnik, gospod Leser, gospod Šiml Fening, minuta in pol. Dank. Ja, um, ist harmonizirung der Asylsysteme. Ja, spraševali ste, če je harmonizacija azilnih sistemov dovolj. Menimo, da je harmonizacija pomemben cilj, vendar pa to ni dovolj. Poskrbeti moramo tudi za spodbude za prosilce in za države članice treba odpraviti asimetrije med državami članicami. To je zelo pomembno, kajti eh, ta preobremenitev določenih držav članic, ta neravnovesja, eh, To vodi samo do nesolidarnosti med državami članicami. Če bomo odpravili te asimetrije, bi s tem rešili velik del problemov, tudi na področju sekundarnih migracij. In zato je komisija predlagala sistem porazdelitve pristojnosti, to se navezuje na predlog spremembe parlamenta v zvezi z, z uredbo. Mi smo preučili vaš eh, predlog in eh, takšne spremembe pristojnosti vsekakor pozdravljamo. Če bi imeli pravičen sistem porazdelitve odgovornosti pristojnosti, potem bi lahko odpravili številne probleme. Sedaj je tako, da o vprašanju pristojnosti razpravljamo šele, če uh, želi država članica poslati osebo v drugo državo članico. Če bomo imeli sistem uh, pravične porazdelitve, pravične porazdelitve odgovornosti, uh, Mm, tako kot eh, to od nas zahteva tudi Evropsko sodišče. Eh, potem bi bilo vse skupaj bolj jasno, vse skupaj bi bilo vključeno v bazo podatkov Eurodac, ki potem tudi več ne bi imeli sporo med državami članicami. Turn. Mr. Axelson and Sorry. Mr. <laughs> Lilleblad. uh, eh, ja, Zdaj pa še en gospod Akseson in gospa Lili Blade. Najlepša hvala. Navezala bi se na vprašanje tolmačenja Dublinske uredbe. Ali gre tukaj za pravno vprašanje ali politično vprašanje? Na švedskem gre tukaj za pravno vprašanje, sodišče na švedskem so tiste, ki tolmačijo zakonodajo in nihče drug. Morda se potem naša situacija razlikuje od situacije v drugih državah članicah. Prav tako bi lahko govorila tudi o vprašanju harmonizacije sistema in kako bi lahko harmonizacija izboljšala situacijo. Govorila bom na osnovi naših izkušenj, izkušenj v švedskem Dublinskem uradu. Da, različni azilni sistemi vplivajo tudi na premike ljudi. V različnih državah članicah imamo različne prakse, ki vplivajo na premike. Poenotenje, harmonizacija sistema bo definitivno imelo učinek na delovanje same uredbe. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa Boloki, izvolite. Prosim, da odgovorite na vprašanja, ki so bila zastavljena. Hvala lepa. Ja, verjetno je potrebna določena stopnja harmonizacije, zato da bi odpravili sedanje probleme. V našem primeru se nam zdi pomembno predvsem to, da jasno določimo odgovornosti držav članic. Potrebujemo strukturno reformo, zato da bi sistem bil bolj učinkovit v prihajajočih letih, tako da bomo lahko tudi bolje upravljali morebitne krize. Hvala lepa. še gospa Spinelli. Simona Spinelli kot zadnja. Sì, anche... Tudi jaz menim, da je treba preseči to načelo države prvega vstopa kot temeljno načelo. Na tehnični ravni pa je eno od načel, ki bi ga lahko izvedli za izboljšanje vzajemnega zaupanja, preobrnitev obrnitev dokaznega bremena, um, torej kar zadeva dokaz družinske vezi, um, bi samo obratno dokazno breme v um, Nareč, torej, kar ne bi koristilo mladoletnim, bi morali to sprejeti. Ampak harmonizacija uh, um, je potrebna predvsem pri sistemih sprejema. Kaj ti tu je razlika m, z državami, ki so najbolj priljubljene? Torej, mehanizem spodbud bi moral veljati predvsem eh, do prosilcev za azil. Grazie a lei. Uh, thank you all. Thank you all for your Hvala lepa vsem za vaše sodelovanje. Včasih, da ste kar najbolj odgovorili na vprašanja v prvem krogu. Predvsem se zahvaljujemo petim pristojnim organom, nacionalnim administracijam, ki so sodelovali v tej razpravi. veselimo se dela, ki nas čaka za to, da popravimo dublinsko uredbo. Sedaj pa drugi krok razprav, brez nadaljnega. Hvala vsem trenutnim panelistom. Prehajamo na drugi panel. Slišali bomo predstavitve strokovnjakov na evropski ravni. Lepo pozdravljam vse predstavnike. Evropskih institucij, ki so strokovnjaki in so pripravili številne analize in študije trenutnega delovanja Evropske, Evropske dublinske uredbe. Prva bo na vrsti Catherine Woolard in Stavros Papr, Papa Georgolopoulos, ki prihajata iz Ekre Evropskega sveta za begunce in azil. Prosim, da poštevate dejstvo, da že sedaj nekoliko zaup, zamujamo, tako da prosim, da ne prekoračite svojega časa. Devet minut imate na voljo. Hvala predstavila bom ugotovitve raziskave, ki bo objavljena v petek. Z veseljem bi rekla, da čaka kako veliko presenečenje, ampak žal ga ne bo. Preučujemo izvajanje Dublina 3. Pripravil, pripravil jo je raziskovalni centar Evropske unije in uh, Oprli smo se na podatkovno bazo, ki jo nadzoruje ekre in združuje nacionalne sisteme. Ne gre za oceno Dublina in pa alternativ k Dublinu, dejansko preučujemo, kako dobro se izvaja Dublinsko uredbo in kako ta deluje. Prva ugotovitev je ta, da mora biti vsaka ocena samo delna zaradi pomankanja podatkov. Ko gre za vrzeli, smo te identificirali na področju virov, na področju laganja prošen, preučevanja prošev, gre za transferje, gre za zamude pri eh, obravnavanju prošen in pa za situacije v zbirnih centrov, centrih. Torej, ugotovili smo, da prihaja do pomankanja informacij. Potem smo preverili zvanja Dublina 3 v luči refita, torej preverjanja smotrnosti in sorazmernosti eh, zakonodaje. Kar se tiče učinkovitosti Dublina 3, študija je pokazala, da Dublin 3 ni učinkovita zakonodaja, saj ne izpolnjuje svojih lastnih ciljev. Prvi cilj je hiter dostopek do postopkov kako smo slišali od prejšnjih predstavnikov in predvsem Šazaja povedala, da ta pogoj ni izpolnjen. Drugi cilj. Učinkovita obravnava prošen. Oziroma gre za problem multiplih prošen. Ta problem še vedno obstaja, zato ker Dublinska uredba tega ne odpravlja. spremembe oziroma razlogi za gibanje ljudi po Evropski uniji niso bili uprav, odpravljeni z Dublinom 3. Ljudje se še vedno gibljajo po Evropi iz, celih, iz cele vrste različnih vzrokov, zaradi združevanja družin in tako naprej. Potem tretja ugotovitev. Eh, pogosto se države članice eh, zatekajo zgolj k eh, načelu države prvega vstopa in ni dovolj solidarnosti. Naslednja točka - učinkovitost. Stroški Dublina so veliki in verjetno nesorazmerni glede na to, da ne dosega osnovnih ciljev. Finančne stroške pa je težko oceniti. Vsaj ena milijarda evrov letno gre za Dublin. Veliko je transferjev, ki se ne zgodijo, um, predvsem, ko gre za dve glavni uporabnici sistema, to sta Nemčija in Francija. Dublin na neočikovit način pošilja različne skupine ljudi v različne smeri. No, eh, zelo velik pa je seveda tudi človeški strošek. Ljudje so v negotovosti, dosti krat so zadržani, pridržani. Uh, Eh, in tako naprej. Eh, no, če želimo boljšo zakonodajo, moramo upoštevati dejstvo, da so cilji Dublina 3 še vedno relevantni. Um, če želimo imeti skupen sistem, potem potrebujemo tudi sistem, učinkovit sistem za določanje odgovornosti. No, ampak ehm, ta študija kaže na to, da moramo postaviti pod vprašaj samo le relevantnost tablinske uredbe v trenutnih okoliščinah. Tretja točka, koherenca. Tudi tukaj so stvari šipke. Prvič manjka notranja koherentnosti zaradi različnih tolmačenj ključnih eh, členov v državah članicah. Drugič, skladnost eh, uredbe z temeljnimi svoboščinami tudi tu obstajajo velike pomankljivosti, tako pri izvajanju, kakor tudi pri oblikovanju zakonodaje. Tretjič, tudi ko gre za skupni aki, skladno se za dublinsko uredbo ni idealna, spet obstajajo različna tolmačenja dublinskih postopkov in pa dublinske uredbe. Četrti kriterij, dodana evropska urednost. Dodana urednost um, zakonodaje na tem področju je jasno. Potrebujemo standardizirane kriterije in pa usklajene zahteve, če želimo imeti skupni sistem, ki nima centralnega sistema odločanja. Z evropsko zakonodajo na tem področju prav gotovo obstaja ob skupnem izvajanju dodana urednost, vendar pa pomankljivosti pri izvajanju postavljajo dodano vrednost Dublina pod vprašaj, vsaj glede na trenutno stanje. Naj ob koncu podam še nekaj priporočil. Ehm, ta priporočila boste lahko bolj podrobno prebrali v petek, ko bo objavljena naša študija. Torej, do napak prihaja tako pri dizajnu, kakor tudi pri izvajanju. Zato ne gre samo za vprašanje boljšega izvajanja. Ehm, čeprav bi to bil, bil sklep na osnovi nekaterih ocen v okviru refita. Tudi dizajn je nejasen, nepravičen, preveč je manevrskega prostora za poljubne odločitve držav članic. In to je presenetljivo, glede na to, da je to uredba, to je pravni inštrument, ki bi naj se izognil takšni vrsti problemov. Veliko je problematičnih političnih izbir, ko gre za izvajanje Dublina. Trenutno to motivirajo predvsem prizadevanja za zmanjšanje odgovornosti, kako je povedala Šaza v vodoma. Uh, In potem so tu še zadeve, ki imajo opraviti z izvajanjem prakso, pomankanjem virov in tako naprej. Zato bi morali priporočila podati tako na podlagi dizajna, kakor tudi na področju izvajanja, kar se tiče večje učinkovitosti in pa harmonizacije. Tukaj treba bolje spoštovati hierarhijo. Mm, združevanje družin mora biti prednostna, potrebujemo boljše prakse, potrebujemo. Um, boljše spoštovanje členov 16 in 17 gre za diskrecijske pravice in pa za združevanje družin. Minimizirati je treba um, transferje na podlagi zahtev za vračanje, sploh če ob tem niso ustrezno spoštovane temeljne svoboščine in človekove pravice. Tukaj bi priporočili odpoved transferjev v primeru, da v državo, kamor bi se morala vrniti oseba, obstajajo hude kršitve človekovih pravic. Eh, prav tako potrebujemo več jasnosti glede določenih določb. Kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, tukaj so naša priporočila naslednja. Eh, Dublinate je postal mm, glagol v številnih uh, državah. Uh, imamo tudi samostalnik, uh, ki izhaja iz Dublinske uredbe in to ni dobro, kajti biti predmet Dublinske uredbe je pogosto travmatična izkušnja. Um, skratka, mislim, da bi se morali zauzeti za pravico otrok, za pravico do združevanja družin, pravico do informacij, eh, minimalno obdobje pridržanja. Vse to so glavne pomankljivosti eh, dablinske uredbe. V evalvacijo dublinske uredbe bi morali vključiti tudi FRA in pa Evropsko sodišče, bolj bi morali spoštovati um, klauzule 1.2 iz humanitarnih vzrokov, člen 17. Vsakošna reforma bi morala temeljiti na človekovih pravicah ljudi, ki se gibljajo po Evropi, vključno z družinskimi vezmi, zaposlovanjem, pravice na področju mobilnosti in tako naprej. In pa še priporočilo v zvezi z solidarnostjo. Tukaj gre za 33. člen, eh, tu so omogočeni preventivni ukrepi komisije in pa držav članic, ne pa nekakšno paralizirajočo politično paniko. Ehm, ko gre za člen 17, eh, je to člen, ki nalaga mehanizem solidarnosti za različne skupine, ki prihajajo k nam. Vse te pomankljivosti je treba odpraviti pri vsakršni možni reformi dublinske uredbe. Eh, težko je eh, izvajati reforme, tega se zavedamo, ampak eh, težko pa bi bilo tudi v nedogled obdržati slabo zakonodajo. Um, Mi smo že podali nekaj predlogov v zvezi s tem, kako bi Dublinska uredba lahko postala bolj koherentna oziroma bi vodila k boljšemu spoštovanju temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Hvala lepa, prosim, da se držite svojega časa za govor. Vsak dobi maksimalno 9 ali 10 minut. Sedaj pa je na vrsti Aleksandr Dečalus. ki prihaja iz um, urada visokega komisarja za človekove pravice ZN. Predstavil bo študijo Dublinska uredba v Limbu. Hvala lepa. V imenu UNHCR se zahvaljujem odboru Libe za to priložnost, da lahko danes zjutraj sodelujem na vaši predstavitvi. Nisem še videl poročila Ekre, je bilo pa zanimivo prisluhniti predhodni govornici. Številne ugotovitve se skladajo z poročilom Left in Limbo UNHCR. V dvorani imate na voljo kopije našega poročila, pa seveda tudi na spletu. Sam bi želel najprej podariti, katere so bile naše ključne ugotovitve, drugič bi podal nekaj ključnih priporočil. Na koncu pa bi predstavil še naš dokument. Kar se tiče glavnih pomankljivosti, je naša študija ugotovila, da ni dovolj ustrezno usposobljenega osebja in pa tolmačev, ni dovolj virov. Eh, nacionalni organi nimajo dovolj zmogljivosti, marsikje pa obstajajo tudi proračunske ovire. Manjka storitev, kot je recimo tolmačenje. Um, časovni pritisk eh, na nacionalne organe predstavlja tudi velike ovire. Informacijski materijali so lahko preveč zapleteni, zato da bi jih prosilci razumeli uh, Um, prav tako pa ni ustrezno uporabljeno orodje intervjuja prosilcev za azil. Um, tudi tukaj informacije pogosto niso ustrezne ali pa jih prosilci proaktivno ne iščejo. Kar se tiče postopkovnih izzivov za otroke, uh, Eh, tukaj ni ustrezne usklajenosti postopka, prav tako pa usposobljenost eh, osebja ni ustrezna. Zato države članice eh, uporabljajo različne pristope. Prihaja tudi do zamud, ni uniformnih standardov oziroma kriterijev za zagotavljanje skrbništva za te otroke brez spremstva ko gre za združevanje družin, obstaja pomankanje sodelovanja med državami članicami. Eh, pogosto se postavlja tudi zahteve, ki gredo onkraj dublinske uredbe. Potem združevanje družin, sledenje družin. Eh, trenutno to sledenje ni zagotovljeno v dovoljšni meri. tudi časovni uh, roki vplivajo na to, ali so prosilci se sposobni uh, združiti z družinami ali ne. Tako pri otrokih, kako tudi pri odraslih prihaja do zamude na področju postopkov, uh, niso uporabljene vse diskrecijske pravice, prav tako pa ni jasnosti v povezavi z pragovi in kriteriji ter različnimi tolmačenji klauzule o odvisnosti, to je določeno v 16. členu. Naša študija je ugotovila tudi to, da je eh, pristop k temu nasplošno restriktiven, ni informacij o diskrecijskih eh, klauzulah, ehm, prav tako pa se določbe tolmači na različen način eh, in pogosto so ta tolmačenja tudi politična. To seveda vse predstavlja velik izziv. Sedaj pa pregled nekaterih eh, priporočil naše enote oziroma iz, eh, priporočil iz naše študije. Po mnenju UNHCR ima uredba Dublin 3. Potencijal za to, da prispeva k lažjemu združevanju družin v Evropski uniji pod pogojem, da ji bo nujena, nudena podpora strani EASA. Sedaj obstajajo velike pomankljivosti pri izvajanju dublinskega sistema in zato ne prosilce, ne države članice ne zaupajo v ta sistem. To se negativno odraža tudi Eh, na medsebojno zaupanje med državami članicami. In zaradi tega prosilci kot rezultat vedno znova ostajajo v negotovih situacijah. UNHCR proziva k učinkovitemu in proaktivnemu izvajanju dablinske urede, vključno da z diskrecijskimi pravicami, za ciljem, da se doseže združevanje družin tam, kjer je to potrebno. Eh, ne smemo ovirati postopkov združevanja družin. Tudi definicije družinskih članov niso vedno jasne in ovirajo združevanje družin. UNHCR meni, da bi morali razširiti te definicije družinskih članov. Če so družine ločene, potem uh, bi države članice morale uporabiti svojo diskricijsko pravico za spoštovanje človekovih pravic in pa spoštovanje pravice do eh, združevanja družin. Prav tako bi morali proaktivno zbirati informacije in pa izkoristiti možnost intervjujev. Na podlagi tega bi morali mm, biti sposobni določiti, katera država članica je pristojna za preučitev prošnje za azil. To bi tudi prihranilo nekaj virov, dolgoročno gledano, in to bi zagotovilo, da bi tudi prosilci spoštovali določbe iz Dublinske uredbe. Zato se zauzemamo za to, da dobijo prosilci kar najhitreje vse potrebne informacije v pisni in ustni obliki, še preden podajo prošnjo za azil. Treba je poskrbeti za večjo koordinacijo med. Uh, državami sprejema in državami um, končnega cilja. Um, oficiri za zvezo so v tem pogledu lahko pomemben inštrument. Um, identifikacijski mehanizmi bi morali identificirati prosilce za posebnimi potrebami in tem bi morali na še bolj učinkovit način zagotoviti potrebne informacije. Vs, v vseh fazah postopka, uh, dublinskega postopka, bi morali zagotoviti brezplačno pravno pomoč. Mm, tudi pomankanje razumevanja in medsebojnega zaupanja je ovira za združevanje družin. Uh, otroci se pogosto zapletejo v dolge postopke, nimajo ustrezne podpore. Primeri, ki se nanašajo na otroke in združitev družin, bi morali biti prednostnega pomena. Študija UNHCR kaže na to, da bi morali poskrbeti za ustrezne mehanizme, zato da bi uh, lahko zagotovili spoštovanje najboljših interesov družinskih članov. Na ta način bi tudi zmanjšali človeški in pa finančni strošek, ki ga povzročajo trenutne ovire. Eh, če gre za otroka brez spremstva, bi mu moral biti čimprej dodeljen skrbnik in ta skrbnik bi ga moral spremljati skozi vse faze dublinskega postopka. Na ta način bi lahko spoštovali najboljše interese otrok. Eh, no, eh, imamo tudi nekaj priporočil eh, v luči predlaganega pakta, torej novega pakta, ki je bil predlagan januarja letos. Ta priporočila so na voljo tudi na spletu, to je torej dokument, ki je bolj zazrt v prihodnost in si ga lahko na spletu ogledate. Hvala lepa. Tudi to poročilo je bilo zelo poglobljeno še naprej bomo spremljali mm, delovanje UNHCR na tem področju. Spet opozarjam naslednjo govornico, naj se drži čas, časa za govor. Ta prihaja z DigiHome Evropske komisije. Izvolite. Hvala. Hvala za organizacijo tega zelo zanimivega sestanka. Hvala predvsem tudi poročevalki gospi Keller. Na začetku ste povedali, gospod predsednik, da je 2015 komisija opravila evalvacijo, ki je vodila do reforme Dublinske uredbe 2016. To je še vedno na mizi in žal nismo dosegli dogovora o besedilu. Jaz se bom danes osredotočila na dva glavna stebra in sicer strukturo upravljanja v sedanji uredbi, dublinski uredbi in oblikovanje in delovanje sedanje uredbe na osnovi evalvacije, vendar tudi na osnovi najnovejših podatkov. Če si ogledam upravljanje, V skladu s 36. členom obstaja možnost administrativnih aranžmajev med državami članicami za olajšanje izvajanja dublinske uredbe, če se to nanaša naprimer na um, uradnike za zvezo ali tudi poenostavitev postopkov um, za. Um, transfer je in zaposredovanje odgovorov. Tu je treba, um, o tem je treba obvestiti komisijo in ti aranžmaji morajo biti v skladu z uredbo. Um, pet takih administrativnih aranžmajev uh, imamo. V dublinski uredbi imamo odbor po 44. členu, ki je igral um, um, um, vlogo pri sprijetju prenove um, 188, torej izvedbene uredbe, vendar komisija tudi um, ima e, strokovn, skupino strokovnjakov, kontaktno skupino, e, kjer se razpravlja o izvajanju in, in uh, interpretaciji, predvsem, ko prihaja do um, različnih mnen ali tudi mnen med državami članicami in potem odloča o tem Evropsko sodišče ali sodišče o človekovih pravicah enkrat do dvakrat na leto se sestaja ta odbor in sicer gre za različne interpretacije, kot sem rekla, in za iskanje rešitev. Samo, da vam povem, kako to zgleda. In um, slišala sem, da nekateri zahtevajo več sodelovanja pri um, dokazih in um, izmenjavo med državami članicami. Um, Torej, ta kontaktni odbor se je ukvarjal naprimer s situacijami, ko so države članice vložile eh, prošnje v več državah članicah, potem vprašanje umaknjenih ali. Um, nadaljevanjih eh, prošen, potem, ko pride dvakrat do nezakonitega prečkanja meje in potem družinsko povezovanje. Grški predstavnik je danes govoril o tem, pa tudi naprimer eh, verižno pravilo. V, eh, okviru eh, Dublinske uredbe 3 eh, vidimo tudi spravni postopek po 37. členu, ki naj bi eh, reševal spore med državami članicami pri izvajanju določb uredbe. Ta postopek se lahko začne na zahtevo ene države članice, ki je vključena v spor, ampak tudi država, ki se na to nanaša, se mora strinjati z uporabo tega postopka. V zadnjih letih eh, se je večkrat poskusilo aktivirati ta postopek, ni pa bil nikoli uporabljen in sicer zato ker je stvar bila rešena neformalno med državama članicama ali pa tudi zato, ker eh, druga država upletena v spor ni bila pripravljena sodelovati. Pri upravljanju je IAZO igral pomembno vlogo pri upravljanju dublinskega sistema in sicer s periodičnimi posodobitvami izvajanja dublinske uredbe za vzpostavitev podvitvijo omrežja enot za Dublin, kar je seveda izboljšalo izmenjave informacij med temi enotami in tudi dublinska platforma, ki je bila oblikovana novembra 2016 in člani te platforme lahko izmenjavajo neposredno informacije informacije in ekspertizo. Nekaj zadev v zvezi z izvajanjem. Slišali smo danes veliko eh, govornikov, ki so povdarjali probleme v zvezi z zasnovo in tudi izvajanjem. Da um, vam dam nekaj razmislekov za vašo oceno, predvsem, ko gre za različne postopkovne elemente vklju, eh, v Dublinski uredbi. Predvsem govorimo o um, um, um, O, o transferjih. Celo število, vso število um, teh prošenj za vračanje eh, se je bistveno povečalo in sicer na 94 tisoč v letu 2018. Prej je bilo to število veliko naži, nižje. Če si ogledamo, um, dejansko izvedene transferje smo imeli 2020, 2012 9 tisoč transferjev, 2018 pa veliko več. Če si ogledamo, um, dejanske transferje v primerjavi s prošnjami za to, potem eh, to zelo varira po letih, vendar eh, nikoli ni bilo nad deležem 35 eh, od leta 2012 naprej, 20 odstotkov samo 2015. 26 odstotkov je, bilo, je bil ta delež 2018. Um, moram pa povdariti in mislim, da je Ikre to že povdaril, da je prošnja povezana s prošnjo za azil, ker prošnje, torej lahko se zgodi, da neka oseba večkrat zaprosi za azil, potem, ko šele ena država se odloči za ta transfer. Zato statistika ne kaže, da je prošnja koliko teh večkratnih prošenj se pokriva z dejanskimi transferji in to je bilo tudi že večkrat omenjeno. Druga stvar, ki jo je treba omeniti in je bila že izpostavljena, je delež med trans, izvedenimi transferji in prošnjami za to. E, torej ta postopek um, privede seveda tudi do določenih težav. Um, od 21 tisoč leta 2012 eh, se je to povečalo na. Um, um, torej 2018-30 tisoč, kar zadeva delež, vidimo, da, vprašan, da so prošnje za vrnitev uh, eh, 75 odstotkov 2012, 69 eh, odstotkov 2008. In mislim, da je to bilo tudi že večkrat omenjeno strani držav članic. Um, vrnitev oziroma prevzem odgovornosti zahteva določen čas, e, tako za pošiljanje te prošnje, kot tudi za izvedbo transfera. Če se um, um, ne izpolnijo ti roki, um, je država, v kateri se nahaja prosilec za azil, pristojna za nadaljno obravnavo. Um, in to uh, pogosto. Eh, ustvarja okolje, eh, ki spodbuja k sekundarnim premikom in to je bilo tudi že večkrat povedano, kar zadeva izvajanje transferjev. Naša evalvacija kaže in mislim, da so nekateri to tudi že ponovili v tej dvorani, eh, časovni okvir za izvedbo transferja je od treh dni do šest mesecev, nekatere države imajo težave spoštovati ta časovni rok, kar zadeva evalvacijo, smo ugotovili, da je 20 držav ugotovilo, eh, da je um, prišlo do zamud tudi zaradi pomankljivega sodelovanja prosilcev za azil in Nemčija je to povdarila danes. Um, to so bile sedaj zadnje statistične številke um, kar zadeva izvajanje Dublinske uredbe, ko gre za kriterije za določitev pristojnosti države, smo videli, da so ti kriteriji bili uporabljeni um, tako, um, kar zadeva zagotovitev vizume za prebivanje, kot tudi načelo prvega vstopa. In to lahko seveda vodi do situacije, da prosilci eh, nočejo, da se jim oduzamejo prstni odtisi in to potem vodi tudi do sekundarnih premikov. In to je povezano tudi z vprašanjem družinskega povezovanja in več držav je opozorilo na težave pri zagotavljanju dokazov. Um, um, hvala lepa. In sedaj eh, sledi naslednji panelist, ki je gospod Ward Latin, ki predstavlja Evropski eh, urad za podporo azilu EASO. Ali vam bo uspelo v petih minutah? Hvala, gospod predsedujoči, hvala eh, poročevalki Keller za povabilo. Um, prosili so me, da predstavljam dostavim pomoč našega azila državam članicam. Gre predvsem za usposabljanje uradnikov in tudi za usmirjanje. Torej, vloga EASA je, da podpira izvajanje skupnega azilnega sistema, da se zagotovi praktično sodelovanje med državami članicami in da se zagotovi operativna pomoč državam članicam, ki so pod pritiskom. In to smo tudi delali v zadnjih letih v eh, naravni Dublina. Imamo omrežje eh, dublinskih enot, enot pristojnih za Dublin, eh, kar naj privede do harmoniziranega izvajanja dublinskega postopka. Imamo 30 eh, eh, dublinskih enot, 27 držav članic, pa tudi Norveška, Švica in Liechtenstein. Gre za praktično sodelovanje, izmenjavo informacij, izmenjavo najboljših praks med eh, nacionalnimi enotami v državah EU, s ciljem, da se podpre ideja vzajemnega zaupanja, o tem je že bilo govora. Um, Tu imamo srečanja usmerjevalnih skupin, kjer se srečujo eh, dvakrat na leto vodje nacionalnih enot in razpravljajo o praktičnih vprašanjih. Imamo pa tudi tematska srečanja in delavnice na različne teme, kot naprimer otroki v okviru Dublina um, kako države članice lahko bolje sodelujejo in eh, blažijo izzive. In mm, nekaj želim bolj podrobno postaviti, to so praktična orodja. Um, tu imamo um, priročnik za izvajanje, predvsem naprimer razgovorov, intervjujev in tudi za oceno dokazov. 2019 smo objavili ta priročnik in razen tega imamo tudi program za izmenjavo uradnikov, kar spet temelji na vzpostavljanju zaupanja, torej uradniki lahko obiskujo enote za Dublin v drugih, drugih državah in se učijo iz dobrih izkušenj drugot. In um, se um, preuprašajo, ali so lastne prakse najboljše. Potem gre seveda tudi za um, najboljši interes otroka, tudi zato imamo določene smernice, več uh, jih je že opozorilo na to, um, to je dostopno na naši spletni strani. Smernice, praktični priročnik za izvajanje uredbe Dublin 3, eh, države članice v delovni skupini so to pripravile, pa tudi um, IKRE in komisija sta sodelovali. Um, in sicer gre za um, olajšanje vsakodnevnega dela um, enot Dublina, ko gre za izvajanje intervjujev in oceno dokazov. In tu gre tudi za čekliste. Um, um, um, uh, vprašanj, ki jih je treba postaviti intervju eh, osebi, ki, eh, eh ki eh, se jo intervjuja. Večkrat smo že slišali, da je problem predvsem tudi ocena dokazov. To je ključni element in zato je fokus tega priročnika tudi na tem. In razen tega zagotavljamo usposabljanje za Dublin. In sicer eh, smo um, zagotovili usposabljanje uradnikov za dublinske zadeve, um, ki potem usposabljajo naprej druge in potem predvsem tudi uradnike, eh, ki um, so prvi stik s prosilci za azil, da že zelo zgodaj lahko ugotovijo, ali gre za dublinski primer ali ne. In to je seveda povezano tudi s uh, vprašanjem družinskega združevanja. In razen tega gre tudi za to, da se zagotovi pravičen postopek. Um, ponujamo um, operativno podporo štirim državam Italiji, Grči, Malti in Cipru in tudi pri tej operativni podpori um, gre za Dublin. V Italiji zelo tesno sodelujemo z enoto za Dublin in podpiramo predvsem upravljanje prošen, ki se pošiljajo v druge države. Um, potem gre za standardizacijo upravljanja primerov iz Dublina in za izboljšanje kakovosti postopka. V Grčiji podpiramo in zagotavljamo informacijo prosilcem za azil, potem gre za pravočasno identifikacijo dublinskih primirov in e, tudi pomoč pri obdelavi prošen, ki se pošiljajo drugam. Na Malti in Cipru gre predvsem za spostavitev zmogljivosti in za tehnično pomoč za enote. S tem sem se tudi držal časa in sem že končal. Na vsak način pa se vam zahvaljujem za možnost, da sem lahko predstavil delo našega urada in tudi vam povedal, kako pomagamo drugim. E, in sledi takoj naslednja, ki je Karen Metz, predstavnica organizacije Save the Children. E, in tudi za njo velja naj se drži časa. Hvala lepa. Um, no, nekaj minut bo pa le trajalo. Veseli me, da so mnogi govorili o pravicah otrok in eh, mladoletnih brez spremstva. Včasih se zdi, da nam to res dela preglavice. E, prebrala sem si Dublin 3 in sem, tudi, 3 in sem videla, koliko je varovalk za otroke. In parlament se je res trdo boril za to in to bo e, verjetno delal tudi v prihodnje. Eden od treh prisilcev za azil v Evropi je otrok. Med 2015 in 2019 jih je bilo 225 tisoč prosilcev za azil, ki so bili mlado, mladoletni brez spremstva. Med 2014 in 2017 je eh, pogrešanih 30 tisoč. Eh, otrok migrantov. Um, vendar zelo težko je zbirati te podatke, odvisno je od tega, kdo to zbira, vse je fragmentirano, ampak vidimo na vsak način, da velik delež otrok se nekje zgubi in je pogrešanih. In želim uh, govoriti o delu na terenu in vam malo razložiti, uh, zakaj to delamo in kako je to povezano z Dublinom. Uh, Um, naša organizacija dela na mejah v Španiji, Italiji, tudi v Bosni in Hercegovini in Srbiji, kjer um, otroke pošiljajo nazaj čez mejo, potem tudi drža v državah, eh, kjer je veliko prosilcev za azil, um, naprimer um, Nemčija in Švedska. Eh, kaj se torej dogaja? Mnogi so govorili o eh, združevanju družin, ampak kaj se zgodi pred to združitvijo družin? Prva oseba, eh, s katero dobi stik otrok, je um, um, uradnik na meji in ta igra pomembno vlogo pri zaščiti otroka. V Italiji, naprimer, vidimo, da nigerijska dekleta, ki pridejo v Italiji in če jim eh, potem rečejo, da so um, um, več kot 18 eh, let stara, um, potem niso zabeleženi kot otrok. Kaj ti um, tihotapci jim rečejo, da ne rečejo, da so polnoletne, čeprav so pravzaprav jasno otroci, ampak ne, morejo, ne more se jih obravnavati kot otroke, ker so to napačno registrirali. Um, vidimo tudi mnoge, ki pridejo na Hrvaško in sploh nimajo priložnosti, da bi se jih registriralo. Um, in vse to um, zaradi tega pridejo otroci v roke tih otapcev. Um, torej, ti uradniki na meji igrajo pomembno vlogo, prvi stik. Um, preprečitev sekundarnih premikov. Imamo mobilne enote, eh, sodelujemo dobro s eh, policijo in da bi pomagali tem otrokom, da bi dobili zaupanje, razložimo jim postopek, tako da to tudi razumejo. Torej, kaj pomeni trgovanje, da lahko prosijo za azil in eh, katere pravice imajo. In tu je bilo kar učinkovito pri pridobitvi krepitvi njihovega zaupanja in pri preprečevanju nadaljnega gibanja. Potem, kar je pomembno za zaščito otrok eh, in kar še ni bilo omenjeno, je zastopstvo oziroma skrbništvo. Eh, tudi to pokriva Dublinska uredba. Vidimo določene izboljšave, ko gre za skrbništvo. V Italiji eh, imamo eh, osebe, ki spremljajo mladoletne otroke. Veliko je teh, eh, tudi Grčija vzpostavila okvir za eh, te varuhe, vendar ta okvir še ni eh, celovit v Španiji, tudi vidimo veliko izzivov, predvsem ker so regionalne vlade pristojne za to, da um, skrbništvo oziroma z varuhe. In eh, ta sistem varuhov je zelo uh, različen med državami članicami, treba pa ga je okrepiti, bodi si, da gre za prostovoljne varuhe ali za profesionalne varuhe. To je pomembno, da se zagotovi zaščita otroka in tudi, da dobi pravilne informacije. Če si predstavljate, da ste otrok, da ste prišli, da razumete postopek, imate dostop do varuha skrbnika, vse to fun funkcionira, imate pa eh, družinskega člana v neki drugi državi članici lahko traja do enega leta in vsi veste za otroka, da se ga združi z družino. Mnogi so govorili o tem, ampak predstavljajte si, kaj je eno leto v, v življenju otroka, če ste otrok, pomislite na svoje otroke, eh, kako dolgo je eno leto v življenju otroka, če pride tihotapec in reče, jaz te lahko pripeljem k družini v enem tednu, se bo mu otrok seveda pripeljal pridružil in to je velik problem. Razumem, da so različni pritiski v Grčiji, v Nemčiji in na Švedskem, vendar treba razmisliti o zaščitu otroka in to mora biti na prvem mestu, ko se pogovarjamo o teh zadevah. In to, kar smo prav tako ugotovili in to je uh, bi bil pomemben ukrep, tudi če tega dublinske uredbe ne pokriva, je sistem um, premestitev. To je bil zelo eh, dober sistem za otroke. Eh, Schema DAP, um, Združeno kraljestvo je to uvedlo, je zelo pomagalo pri prerasporeditvi otrok brez spremstva. Um, videli pa smo, da so otroci eh, zginili v centrih v Italiji, eh, ko eh, je ta sistem propadel. Komisar Johansson je veliko govoril o zaupanju med državami članicami, to je pomembno, ampak če naj bi ljudi uporabili sisteme, ki so na voljo in morajo zaupati in ta, tega zaupanja ni, ker sistemi pravilno ne delujejo želim izpostaviti, kako pomembno je, da vse, kar najprej priča um, prepreči po, uh, uh, to, da eh, otroci izginejo in tako naprej. Torej, informacije, zagotovila za otroke, potem tretji člen, specifični kriteriji, tudi kar zadeva um, sekundarno gibanje. Uh, vse to je v zakonodaji pri izvajanju, se je zelo milo. Um, sistemi zaščite v EU je treba okrepiti. Um, veliko se govori o zaščiti zunaj EU, ampak eh, to zaščito je treba okrepiti tudi znotraj EU. Potem eh, tudi um, um, torej mejna straža. Um, uradniki tam um, so zelo pomembni in morajo vedeti, eh, katere informacije morajo posredovati otrokom. Potem izmenjava informacije ključnega pomena, tako da ljudje vedo, kakšne pravice imajo, dostop do varuha ali predstavnika in tudi odprava ovir za poklicno združevanje. Mi v organizaciji Save the Children mislimo, da bodo ljudje tako dobili več zaupanja v sistem in tako bo tudi sistem bolje deloval. Hvala lepa, gospa Mec. Sedaj pa zadnji panelist v tem drugem krogu, ki je profesor Francesco Majani, predstavnik eh, organizacije Odysseus Network. Eh, dobite besedo za devet minut in potem bo sledila razprava poročevalka in tudi poročevalci senci bodo potem eh, govorili. Uh, Najlepša hvala, hvala za besedo. Prosili so me, da predstavim sodbo Evropskega sodišča o uredbi Dublin 3. 19 sodb je bilo že podanih v povezavi s to uredbo in veliko je bilo tudi sorodnih sodb, dvakrat več torej kot v primeru uredbe Dublin 2 v veliko daljšem obdobju. Uredba Dublin 3 očitno vodi v več odzivov in dejavnosti in to vodi v veliko več vprašanj za sodišče. Vprašanje, s katerim se je ukvarjalo sodišče, je zadevalo od tehničnih vprašanj do nekaterih vsebinskih, kompliciranih vprašanj, vezanih na to Dublinsko uredbo. Seveda nimam dovolj časa, da bi predstavil to sodno prakso podrobno, bi pa želel predstaviti tri glavne trende ali pa usmeritve pri presoji Evropskega sodišča. Prosim, da niste prestrogi z mano, če ne bom mogel predstaviti vsega zaradi časovnih umitev. Najprej trenutna stopnja zaščite pravnega varstva. Mislim, da je Karin dobro povdarila, je Dublinska uredba tri veliko bolj usmerjena v zaščito osebnih človekovih pravic kot Dublin 2. In to je v večji meri posledica tudi aktivnega sodelovanja Evropskega parlamenta pri prenovitvi te uredbe. In Evropsko sodišče je upoštevalo prenovitev te uredbe leta 2013. Zdaj tolmačijo ta sistem na drugačen način. Prej so ga tolmačili kot nekakšno interakcijo med državami članicami, zdaj pa se to uredbo tolmači kot uredbo, v kateri mora biti prosilec v osredju. Nobenega protislovja ni med jamčenjem pravic in pa samo učinkovitostjo procesa, o čemer pogosto govorijo. Eden od glavnih razlogov za neučinkovitost dubljskega procesa je ravno to, da so prosilci prisiljeni v sistem, ki ga ne razumejo. Sodelovanje znotraj sistema je prav gotovo nekaj, kar lahko poskrbi za večjo učinkovitost delovanja, ne manjšo. Potem pa še drugo, kar ugotavlja sodna praksa, je, da je bila vzpostavljena bolj uravnovešena doktrina medsebojnega zaupanja. Tukaj bi se želel navezati na že prej predstavljeno načelo. V primeru Dublina 2 in s tem povezanimi sodbami je obstajala nekakšna absolutna interpretacija tega, kar je medsebojno zaupanje. Torej, da je prenos odvisen od dokazovanja sistemske pomankljivosti v posamečni državi članici. In to je vodilo v nekatere napetosti, tudi v smislu spoštovanja Evropske liste na človekovih pravicah in to je prav tako v nasprotju z našo zapuščino na področju temeljnih človekovih pravic. Evropsko sodišče je izkoristilo priložnost, da je popravilo te napravice tudi v primeru Sike in Džavo, to je zadeva, ki so jo tako kritizirali kot hvalili, glede na različne interpretacije. Sodišče se je skušalo soočiti tudi z nekaterimi problematičnimi vidiki dublinske uredbe. To pa je seveda izven pristojnosti tega sodišča. Kaj bomo storili s tistimi prosilci, ki morajo živeti pod pragom revščine v neki državi članici in so prisiljeni v to, da prečkajo mejo in se potrudijo priti tja, ker lahko živijo v boljših življenjskih pogojih. Na to pa še dejstvo, da mora Evropsko sodišče spoštovati tudi pravno državo v času krize. Eno jasno sporočilo sodišča je to, da krizna situacija ne upravičuje ukrivljanja pravne situacije. Preberite si le sodbo Džafari, zato da boste vedeli, o čem govorim torej pravna zagotovila je treba spoštovati. V nekaterih drugih zadevah pa se je sodišče soočalo številnimi postopkovnimi bližnicami, za katere so se odločale države članice v primeru praktičnih težav. In sporočilo sodišča je bilo to, da v vseh primerih je treba spoštovati določbe uredbe. In to je še toliko bolj pomembno zdaj, ko se izvaja toliko več pritiska usmerjenega v zagotavljanje skladnosti na terenu. Upoštevati je treba torej jamstva iz uredbe. Veliko je govora o pushbacku, torej o nekaterih neformalnih praksah, ki iščejo vrzeli v dublinski uredbi. Sporočilo Evropskega sodišča do sedaj je bilo, da s tem države članice ne spoštujejo duha in pa tudi tega, kar je zapisano v skupno zakonodajo Evropskega azilnega sistema morda sem naslikal nekoliko preveč rožnasto sliko, ampak v desetih minutah se moramo pa za nekaj odločiti. Ampak na tej vrtnici je prav gotovo več trnov, kot sem jih morda predstavil. Nasplošno lahko povem, da je Evropsko sodišče pozitivno prispevalo k reševanju te situacije. Ampak ne moramo enakega reči v smislu izražanja pomislekov pri uredbi. Dublin 2. Prišlo je do precejšnje spremembe v odnosu sodišča. Sodna praksa sodišča jasno kaže na to, da obstajajo tudi različne marže za tolmačenje uredbe Dublin 3 na bolj človeški način. Želel bi povdariti, da obstaja še veliko manevrskega prostora za izboljšave pri samem izvajanju teh določb. In to zadeva tudi začito enotnosti družin, skladno z Dublinsko uredbo. Pa še nekaj, ko sodišče dobi priložnost, da pojasni različne vidike dublinske uredbe, kar seveda traja lahko leta ali pa celo desetletja. V primeru zakonodaje na notranjem trgu je to terelo desetletja. Ko Evropsko sodišče to stori, lahko to ima tudi pozitivne učinke na učinkovitost pri izvajanju. Ampak učinki so lahko tudi marginalni. Tukaj ne gre le za pomisleke glede tolmačenja, ampak je to nekaj, kar posega globje v samo strukturo dublinskega sistema. In s tem sem pri zadnji točki. Zelo dobro, glede na to, da imam na voljo še dve minuti in pol. Morda bi lahko ugovarjali in dejali, da je sodišče pozitivno prispevalo, ampak da sistem še vedno ne deluje. Treba ga je torej spremeniti. V redu, Dovolite mi izkoristiti to priložnost, zato da pokomentiram to, kar smo slišali o reformi tablinskega sistema. Gotovo bi bilo dobro izvesti reformo tablinskega sistema, ampak to mora biti pozitivna reforma. Tako da bomo dobili nekaj boljšega, ne pa nekaj slabšega. Situacijo moramo izboljšati. In če jo želimo izboljšati, se moramo vprašati naslednje vprašanje. Prvič, ali bi kakršenkoli sistem dodeljevanja odgovornosti lahko deloval, če ne moremo izvrševati in spoštovati skupnih standardov. Ali si ne zastavljamo napačnih prioritet? Najprej moramo dokazati, da lahko izvršujemo skupne evropske standarde, preden se sploh lahko pogovarjamo o tem, da bi bolnika zopet postavili na operacijsko mizo. Ali imamo lahko tudi dober sistem porazdelitve bremena, ki lahko deluje, ko mora vsaka država članica prevzeti stroške vseh teh tako imenovanih marginalnih prosilcev, če pa teh stroškov nočemo nositi skupaj kot Evropska unija. Mislim, da to daje negativne spodbude za akterje znotraj tega sistema. Zaradi tega ni mogoče pravično izvajati dublinske uredbe. Še eno sporočilo imam. Pozabimo na neko zakonodajno rešitev za vse, ki ne bi obstajala. Dodaljevanje odgovornosti znotraj Evropske unije je nekaj izrazito kompleksnega. Ne smemo si ustvarjati iluzije, da bomo z nekim zakonodajnim mehanizmom rešili vse težave. Tretjič, veliko vas govori uprit tega, da bi prosilce porazdelili pravično in v enaki meri. In kdo bi lahko na papirju temu nasprotoval? Ampak moje vprašanje je, ali je to na ravni EU sploh izvedljivo? Ali bi dejansko lahko porazdelili prosilce za azil, ki jih je več sto tisoč po vseh državah članicah, ne da bi računali tudi na njihovo sodelovanje in pripravljenost? Potem pa še eno naivno vprašanje vezano na to razpravo. Zakaj se osredotočamo na sekundarne premike? Če se preberem člen 78 pogodbe, kot to sam tolmačim, naj bi Evropa v celoti spoštovala svoje odgovornosti glede zaščite pravic. Preučiti morate prošnje hitro in vrniti tiste, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Integrirati pa morate tiste, ki so upravičeni do zaščite. Če naj bi bilo to res, mislim, da ping-pong med državami članicami k temu ne bo kaj dosti prispeval. Hvala. Najlepša hvala, profesor Majani. Res ste se dobro potrudili izpostavili nekatere pomembne točke, na katere se bodo odzivali tako poslanci, poslanke kot tudi panelisti. Začeli bomo najprej seveda z gospo poročevalko, gospo Keller. Najlepša hvala za vse te intervencije, pripombe, predstavitve. Lepo se vam zahvaljujem za to, da ste bili tako strneni, kratki in jedrnati. Ravno medsebojno dopolnjevanje teh predstavitev nam bo omogočilo širši upogled v celotno situacijo. Situacija je slaba, vsi to ponavljamo ampak seveda potrebujemo različne vidike te analize, če želimo to razumeti. Gotovo vas je marsikaj tudi frustriralo, glede na to, da ste specialisti za to temo, ko ste se morali tako omejiti in to povzeti v tako kratkem času. EPRS, raziskovalna služba Evropskega parlamenta, pa tudi EKRI, sta objavili študijo, ki bo na voljo konec tedna. Zelo kmalo to lahko vključimo tudi v izjemno delo UNHCR iz leta 2017, pa tudi na začetku letošnjega leta. Najlepša hvala za vse te statistike, te kvantitativne podatke. Mene so že kritizirali zaradi teh statistik, ki jih uporabljamo, ko jih dobimo od komisije. No, seveda moramo sami uporabljati včasih stare podatke, zaradi tega, ker nimamo vedno najnovejših informacij. Govorili ste tudi o takebacku in take charge, torej prevzemanje odgovornosti in vračanje ali pa ponovno sprejemanje. Morda bi bilo koristno, da bi tudi te podatke upoštevali, tako da bi bila situacija bolj jasna. Vprašanje upravljanja, o tem ste govorili številni, kako naj sodelujemo, kako lahko gradimo medsebojno zaupanje, kako naj gradimo skupni konsenz na osnovi analize. Najlepša hvala za opravljeno delo. Res moramo storiti več. Pomembno je to, da se srečujete vsi, ki ste pristojni za dublinsko uredbo v državah članicah dvakrat na leto. To ni dovolj operativno gledano, če želimo naprimer ustrezno obvladovati novo migracijsko pot. Potem je ponovno treba razmišljati o vseh novih bilateralnih sporazumih, kar vse vpliva na premike oseb. Ali lahko še nadgradimo to sodelovanje med državami članicami, ki se že tako ali tako zdi precej dobro. Evropska komisija seveda lahko dela kot nekakšen kontaktni odbor, ampak enkrat ali dvakrat na leto to je morda premalo. Ali dejansko lahko stopimo v korak s temi izzivi, ki se pojavljajo pred nami vsak dan. Na to pa se je The Children. ne le vi kot predstavnica te organizacije, ampak vsi ste opozarjali na problematiko mladoletnih brez spremstva. To je prav gotovo vprašanje, ki se je dotaknilo vseh nas. Kornelija Ernst se veliko ukvarja s tem. Pri tem vprašanju, še toliko bolj kot pri drugih vprašanjih, se situacija v državah članicah drastično razlikuje kako sprejmejo otroke v vsake državi članici. Ali imate kakšen predlog, kako bi lahko napredovali pri tem vidiku na konkreten način? Dovolite mi, da predstavim še svoje prepričanje. Tudi proti EPRS pogledujem, ali ne bi bilo dobro, da bi bolje razumeli te migracijske tokove kako dejansko potekajo ti premiki. Noben zakonodajni mehanizem ne bo zadovoljiv, če ne bomo upoštevali vseh vidikov teh premikov v realnosti. Seveda se situacija razlikuje tudi po državi izvora, motivaciji posameznikov, družinski situaciji, starosti, prepričanju in tako dalje. Mislim, da bi na ta način lahko veliko bolj realistično upravljali s to situacijo. Upoštevati moramo tudi želje, motivacije, človeško realnost, tudi časovne razsežnosti, ki so vključene v ta proces pri različnih ljudeh. Vsi predlogi za izboljšave bodo seveda dobrodošli. Najlepša hvala, gospa Keller. Zdaj pa gospod Tobin, poročevalec v senci ELS. Najlepša hvala predsednik, vsem se lepo zahvaljujem za prispevke. Nam se prav tako zdi zelo koristno, da si to vprašanje ogledamo z različnih gledišč. Prav gotovo nimamo ene rešitve za vse te gobe, smo pa seveda politiki, moramo se pogovarjati in moramo prispevati tudi k pozitivnim spremembam. Dve vprašanji imam. Prvič. Recimo, da si želimo migracijske politike, ki bo dobro delovala, Dublinsko uredbo, ki bo dobro delovala, ki bo dosegla pozitivne spremembe za vse tiste, ki so upravičeni do azila. Torej, ne nujno za ekonomske migrante ali nezakonite migrante. Če bi lahko dosegli takšne pozitivne spremembe ali bi lahko podprli predlog, da bi znotraj uredbe določili, da je treba nekatere preverjanja upraviti že na zunanjih mejah, ali bi bilo to koristno za vas, ali se vam zdi, da to ne bi delovalo. Torej, preverjanje, pregledi takoj na zunanjih mejah. Drugič, kmalo naj bi Evropska komisija predstavila nov svežen predlogov čez nekaj tednov. Vemo, da bodo izpostavili tudi pomen reforme trenutne dublinske uredbe. Vemo, da smo v slepi ulici med različnimi institucijami, še posebej je svet tisti, ki blokira napredek, gre za vprašanje prostovoljne porazdelitve. V poslanicah Evropske komisije smo videli, da bi morali zdaj govoriti o novi solidarnosti, seveda se lahko politična stališča razhajajo, ampak recimo, da bo Evropski komisiji uspelo oblikovati predloge za nove oblike solidarnosti med državami članicami. Kaj bi bilo po vašem mnenju bistvenega pomena za to, kako bi lahko to opredelili, kaj bi bilo koristno za vas, če bi si želeli ta predlog dejansko sprejeti in ga izvajati? Najlepša hvala v imenu SND podpredsednik gospod Bartolo. Izvolite. Hvala gospod predsednik, hvala tudi vsem ki so predavali v tem delu našega sestanka. Hvala za delo, ki ga opravljajo. Slišali smo številke, pomembne statistike in eh, to nam tudi omogoča to delo. Ko smo govorilo, govorili o izvajanju, smo ugotovili določeno disfunkcionalnost, predvsem, ko gre za povečan pritok eh, beguncev. In zato želim postaviti nekaj vprašanj komisiji in sicer v zvezi z novim paktom za migracije. Verjetno ne bo predviden mehanizem obvezne prerazporeditve, ampak kako boste zagotovili pravično porazdelitev odgovornosti v okviru tega mehanizma? Torej, če ne bomo imeli prerazporeditve, potem kako se bo preprečilo, da bo breme ostalo pri državah prvega vstopa? Uh,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 ne bodo nastali centri za pridržanje, kjer bodo moški, ženske, otroci ostali blokirani in bodo čakali na ta postopek pregleda. Um, razmislite o tem. Um, Evropska unija je najbolj demokratična ustanova na svetu. Um, ustanovitelji eh, so. Um, Vzpostavili to skupnost in eh, vedno nam je bila skrb za begunce velika prioriteta. Eh, videli smo um, tudi trpljanje teh oseb. In imamo srce, uporabimo ga. To je moj poziv. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Tardino. Izvolite. Ja, ne vem, mogoče sem tudi napačno prebral ime, se opravičujem. Sardone. Grazie. Hvala. E, torej, Eh, komisija je predstavila Evropsko unijo kot nekaj dobrega na področju migracij in tako naprej. Ampak pravzaprav je to samo prazna propaganda, tu smo zaprtimi vrati in to lahko rečemo. Pri migracijah, pri sprejemu. Um, smo um, doživeli samo neuspeh. Um, Dublinska uredba um, nalaga stroške in breme uh, državam, kot je Italija, državam prvega vstopa. Besede predsednice von der Leyen na začetku tega mandata eh, bi morali imeti določen učinek. Torej, sprememba dublinske uredbe je blokirana, zato ker tako imenovane solidarne države kot Francija in Nemčija um, jim gre kar dobro s tem načelom prvega vstopa. Potem tudi dogovor iz Malte je neuspešen. Um, samo za nekaj um, desetin migrantov je veljal ta dogovor. Um, torej, če mi bo kdo dokazal, da to ni res, mu bom rada prisluhnila. Um, za 600 odstotkov um, so se v Italiji eh, povečali um, um, prihodi preko pri morja pred eh, nastopom Salvinija. In, eh, Več kot 200 milijonov evrov smo porabili za to, zato imam nekaj vprašanj. Prvo vprašanje, ali nima več smisla, da se omeji um, odhod, uh, kot pa da se. Um, um, organizira to reševanje in tako naprej, kot smo bili prošnja, eh, kot smo bili priča. Um, in ali ne bi bilo bolje ustaviti ekonomske migrante že v Afriki, kot pa da jim rečemo, pride, pridite vsi v Evropo? Ali ne bi bilo bolj smiselno, če bi komisija resno vzela temo migracij in ne bi se igrala? to solidarnost in potem prepusti vse stroške in vse breme sprejema država prvega prihoda kot je Italija. Gospod Karem, najlepša hvala, predsednik, lepo se zahvaljujem vsem govornikom in govornicam. Slabo upoštevamo seveda temeljne človekove pravice, to ste izpostavili vsi, prav tako obstajajo nekatere problematične določbe Dublinske uredbe, ki prepuščajo preveč manevrskega prostora državam članicam in zdaj se že pogovarjamo skoraj da v o dublinizaciji negativnem označevanju tega procesa. Potem pa še nekatere statistike predstavnikov Evropske komisije, o čemer smo govorili, to niso le številke in statistike, v ozadju so človeška življenja. Če govorimo o številkah 28.2018 do toliko več v letošnjem letu. To se zdi zelo veliko. Od nič celih nič nič pet odstotka na nič celih ena pet odstotka evropskega prebivalstva zdaj to zadeva. Od nič celih nič ena osem na nič celih nič pet. Ali ne bi tem posameznikom ponudili bolj dostojnega sprejema. Mislim, da moramo prevzeti odgovornost, ne pa da zdaj tukaj govorimo o nekem prehodu iz takšne statistike na drugo statistiko. Mislim, da moramo razmišljati o širši perspektivi in razumeti, da so to človeška življenja. Na to pa še francoski primer. Leta 2016 smo v okviru Dublinske uredbe poslali več kot 1200 eh, ljudi naprej. 1953 pa smo jih sprejeli. To se mi zdi nesmiselno, na ta način smo jasno izpostavili tudi nehumanost tega sistema. Na to pa še otroke pravic. Menimo, da bi moralo biti to prioritetnega pomena, prevzeti moramo odgovornost nad temi mladoletnimi osebami in zato smo politično odgovorni tudi tukaj na Evropskem parlamentu. Zdaj pa še gospa Ernst. Äh, ja, poslušala sem predhodnega govornika in to z veseljem. Imam naslednje vprašanje. Pomembna tema je tema združevanja družin. Pravzaprav smo to popolnoma nehali izvajati v Nemčiji, naši ukrepi so bili popolnoma poljubni, tisoč oseb naj bi dopustili vsak mesec v Nemčiji za združevanje družin in eh, to je popolnoma arbitrarno. Pri tako pomembni temi, kot je združevanje družin, kaj bi po vašem mnenju morali urediti v novo predlagani uredbi oziroma reformirani uredbi? Veliko ste povedali, ampak mene zanima, kako ne vse skupaj zakonsko uredimo. E, in sicer e, me zanima tudi Ehm, zanima me tudi pravice beguncev. Tukaj govorimo o preobremenjenih eh, državah, članicah in tako naprej, tudi na njihovih zunanjih mejah. Ja, to je vse lepo in prav, to je res, eh, stvari ne morejo potekati kot doslej, ampak moramo se vprašati tudi, kakšne so pravice pribežnikov pravica do informiranosti, pravica do pomoči, katere so tiste zadeve, ki bi jih morali urediti za zakonodajo, zato da bi zagotovili pravičnost ne samo do držav članic, ampak tudi do beguncev. In pa tretja točka. Pravite, da potrebujemo screening na zunanjih mejah, predhodna preverjanja tukaj eh, dobim kar eh, izpoščaje po obrazu, kajti ne vem, kako točno naj bi to izgledalo. Zato eh, vas vse sprašujem, ali se vam to zdi pravilno, se vam to zdi smiselno, se vam to zdi izvedljivo in če je to izvedljivo, kakšni predpogoji bi morali biti izpolnjeni za to, da bi zagotovili pravično ravnanje z begunci. Okay. Now I... Dobro. Zdaj pa še nekdo prosi za besedo od poslancov. Minuto imate na voljo, gospod Deli. Imam le krajše vprašanje za gospoda Lutina iz EASA. Zanima me, ali razmišljate o tem, da bi svoj center znanja, tako imenovani, razširili tudi na države Zahodnega Balkana. Iz čisto logičnih razlogov, zaradi Zahodne Balkanske poti. Poleg tega ste omenjali tudi Švico in vse druge države, ki so relevante pri tem, ampak tehnična podpora, praktična podpora, izmenjava izkušenj, mislim, da bi bila zelo dobrodošla tudi za države kandidatke. Če posebej te države, ki so že v pogajanjih z Evropsko unijo v okviru poglavja 24, menim, da bi bilo to zelo dobro v smislu približevanja evropskemu regulativnemu okviru. Najlepša hvala. Še nekdo? Eno minuto imate na voljo. Gospod Vondratiše. Najlepša hvala. Frakcija NDS komisije Liver. We hebben hier een sluierende dame die ons komt uh, vertellen. Hvala lepa. Ja, mi, mi tukaj poslušamo eno gospo, ki pravi, da bi morali sprejeti več beguncev, da bi jih morali lepše sprejeti. Potem smo slišali tudi gospo Mec iz stranke socialistov, ki bi naj eh, na neutralen način opisovala situacijo ampak vemo, da so otroci, o katerih govorite, v veliki meri mladi moški. Poglejte, kaj počnejo ti mladi moški. Recimo iz Tufikse je Maročan, ki živi v Antwerpnu, prisilil več mladoletic v prostitucijo, eno izmed njih je tudi posilil, ampak dobil je triletno zaporno kazen. Eh, potem eh, prav tako je prosilec za azil umoril Johano Plano in tudi on je bil obsojen. O, takšni, o takšnih realnostih je treba govoriti. Tu mevrouw de Metz, mevrouw de Metz, dit is de realiteit. Prosim, dovolite, da zastavim vprašanje. Eh, takšna je pač realnost. Tu, as a member of parliament, I guess. You had your minute, please. You had your so minute. My... Torej, moje konkretno vprašanje Vprašal bom to kot član parlamenta. Ne. Videl sem, da si želijo besede še nekateri drugi poslanci oziroma poslanke. Ali bi se želeli odzvati na te pripombe ali kaj? Mislim, da se moramo držati časovnih omejitev. Ves čas. That's for sure. First of all, you have every right, you have your answer, but... First of all, chair. Seveda boste dobili svoj odgovor. Imate pravico za tega. Sofie Entfeld, če se ne motim, je v nasprotju s predpisom to, da imate svojo zastavo pred seboj na mizi. Temu moramo ugovarjati. Prav tako ugovarjam vzpostavljeno povezave med emigracijami in posiljevanjem žensk. To, kar je ravno kar storil kolega tukaj, to je odvratno in tudi v nasprotju z našimi vrednotami. Frau Ernst, you also wanted to... Gospa Ernst, ponovno vi, čisto isto sem želela povedati. Okay. Yes. Well, I am to remind you exactly the same as... No, tukaj veljajo enaka pravila kot med plenarnim zasedanjem. Prosim, da se vedete tako, kot je potrebno, gospod Van Rieschen ne smemo razkazovati svojih nacionalnih eh, simbolov, vključno z zastavami, grbi in kakorkoli že. Gospod Vandreše, prosim vas, da odstranite to zastavo oziroma ta simbol. No, please please it's okay it's okay please please i mean i mean i mean i mean i mean i mean you have in mind you have in mind just to simply break in and provoke and Očitno ste prišli sem samo zato, da bi provocirali, da bi motili to razpravo. Toliko krat smo vas že opozorili na to, da ne razkazujete nacionalnih simbolov in zastav v času dela Evropskega parlamenta, počnete pa točno to kršite ta pravni predpis, ki sem ga ravno kar navedel. Ne smemo podpirati takšnega neostreznega vedenja, ki vključuje tudi razkazovanje nacionalnih simbolov zastav. Tako kot vsi ostali, prosim, da sledite tem predpisom. Jaz pa sem do tega upravičen, vi imate za seboj evropsko zastavo, tudi jaz imam pred seboj evropsko zastavo in nikakor ne sprejemam tega opozorila. Ne, moram povedati, tako kot prej, da ste kršili predpise in to je vse. Zdaj pa nadaljujemo z gospodom Panagiotisom iz ekonomsko-socialnega odbora. Mr. President, Mr. Panagiotis, floor is yours. Uh, okay. uh, Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Γκόφας Παναγιώτης. You need to do that. Χάρα σε Παναγιώτης Γκόφας. In sem član ekonomsko-socialnega odbora. Eh, hvala za čas, ki ste mi ga namenili. Nekaj točk. Eh, najprej pozorno sem prisluhnil vašim eh, gostom in Prepričan sem, da lahko najdemo rešitve za probleme, o katerih danes govorimo. Morali bi razmisliti o pravni strani, pa tudi o čustveni plati odziva. Moramo se odločiti, ali v Evropi želimo migrante, ali jih potrebujemo, ali pa predpostavljamo da imamo v Evropi pač eh, število migrantov, kot, jih, kot eh, ga imamo. Prav tako pa moramo razlikovati med tem, kdo je migrant in kdo je begunec. Begunec je nekdo, ki je moral eh, zbežati iz svoje izvorne države zaradi vojne, zaradi podnebnih sprememb, zaradi finančnih problemov. So to vse begunci. Mislim, da se še vedno nismo odločili kdo je begunec in eh, potem moramo odgovoriti tudi na vprašanje, kdo ima pravico do tega, da ostane pri nas. Torej, gre za tiste, ki so upravičeni do azila. Eh, sprašujem se, ali smo sposobni izvajati rešitve, ki so jih predlagali prejšnji govorniki. Če torej rečemo, da nekdo nima pravica, pravice ostati pri nas in da ga moramo vrniti, kam ga naj pošljemo? Naj ga pošljemo v državo prvega vstopa, naj ga pošljemo v Turčijo ali v državo izvora. In kdo bo vračal to osebo? Bo to država prvega vstopa ali katerakoli evropska država? In uh, če je to država prvega vstopa, potem včasih spet ni znano, kaj točno je država izvora. Tako sedaj bomo slišali še naše paneliste po istem vrstnem redu kot prej. Gospa Vulard. Izvolite. Naj odgovorim na vprašanja, ki se nanašajo na prihodnost. Kaj bo v paktu, kakšne ukrepe bomo predvideli? Vem, da je na tisoče organizacij civilne družbe ravno podpisalo izjave. Um, in sicer se to nanaša na vprašanje iz pakta. Gre za širše mejne postopke. Po našem mnenju bi to samo um, zapletlo postopke in to bi privedlo do masovnega pridržanja ljudi, ki jih ne moremo vrniti. Ta postopek za um, uvedbo obveznih postopkov na meji spet poveča obremenitve držav na zunanih mejah in spet bi tukaj najbolj trpeli begunci, ki so tisti, ki morajo pričkati meje, zato da bi tam da bi potem uh, iskali zaščito. Torej, mi moramo spoštovati obstoječe azilno pravo z, uh, vse vi, za vse vidike pravnega reda, razen za vidik Eh, sprejema. Um, torej potrebujemo neko razumno reformo dublinske uredbe, v okviru katere moramo rešiti tudi vprašanje porazdeljevanja solidarnosti. Do takrat pa lahko uh, um, uporabljamo postopek v skladu z 17. členom o sorazmerni porazdelitvi odgovornosti in o solidarnosti. Prav tako pa moramo upoštevati diskricijsko pravico um, o zgornji meji v zvezi z izbirami. Uh, Eh, trenutno države članice to precej poljubno izvajajo. No, boljše se moramo tudi osredotočiti na vključevanje ljudi v družbe znotraj Evropske unije. Mislim, da bi z takšnimi solidarnostnimi ukrepi naredili več kot pa z eh, razširjevanjem eh, postopkov pregleda na mejah. Gospod Dečalus. Mm. Just, uh, in to Ms. Points uh, around... Gospa Keller, v zvezi z vključevanjem ljudi, oziroma kdo je vključeval, eh, koga je vključevala naša raziskava. Mi smo vključili tukaj več kot 200 eh, ljudi, ki so šli čez dublinske pogodbe, eh, postopke. No, UNHCR si želi, da bi združevanje družin postalo prednostnega pomena drugič menimo, da mejni postopki ne bi smeli biti zavezujoči in uh, da bi morali najti tudi alternative in poenostavljene postopke za sprejem ljudi. Pri uh, sprejemanju odločitev o dopustnosti prošnje moramo oceniti vsak posamičen primer. Torej potrebujemo hitre in pravične postopke, tako kot je to bilo zapisano v dokumentu maja leta 2019. Kar se tiče porazdelitve odgovornosti, predlagamo da bi države, ki imajo sedaj nesorazmerno breme, eh, dobile pomoč, zato bi lahko razvili skupek orodi in v mm, okviru tega bi določili pomoč, ki jo lahko dobijo to vrstne države članice. Ponekod je to morda finančna pomoč, eh, prispevek evropskih agencij, Prav tako pa to lahko vključuje ukrepe za zunanjo in notranjo dimenzijo, predvsem ukrepi zunanje dimenzije ne smejo predvladati nad eh, notranjimi evropskimi ukrepi za zagotavljanje solidarnosti. Hvala lepa, gospod Armanin je naslednja. Hvala lepa. V zvezi z podatki. podatki, ki sem jih navedla, so bili podatki Eurostata. Želim pa odgovoriti še na eno točko. Kar se tiče kontaktne skupine, leta 2019 smo imeli dve takšni kontaktni skupini. Uh, oziroma leta 2015 smo imeli dve kontaktni skupini, potem pa je bila leta 2016 sprejeta reforma. Kar se tiče poti naprej, verjetno veste, da je podpredsednik Skinast um, in pa komisarka Johansen sta organizirala turo po glavnih mestih, državah, članicah, da sedaj sta obiskali dve tretjini glavnih mest, tam sta organizirala bilateralna in širša srečanja in. Uh, ta tura naj bi bila zaključena do konca februarja. Um, Turneja je bila pomembna zato, da bi razumeli stališta držav članic v pripravi na eh, novi pakt. V tem trenutku ne moremo kaj dosti povedati o tem paktu, o tem še potekajo razprave. Ta pakt bi se naj ukvarjal z migracijskimi in azilnimi vprašanji na obsežen način ter na način, ki bo spodbujal evropsko enotnost in solidarnost. Toliko z moje strani v tem trenutku, ampak verjetno vam bomo kmalo v stanju predstaviti več podrobnosti o tem. Hvala lepa, kolega Lutin iz EASA. Hvala lepa, gospa Keller. Vprašali ste, kaj bi lahko naredili še več. No, poleg dveh letnih srečanj imamo tudi tematska srečanja, številna eh, bilateralna srečanja mm, in pa srečanja z državami članicami na tehnični ravni. Osredotočiti se želimo predvsem na tehnično raven, tudi s pomočjo naših eh, praktičnih eh, priročnikov. Priročnik, ki sem ga omenil, je relativno nov, iz oktobra 2019. Upam, da ga bodo države članice uporabljali, ampak prezgoda je za ocene v tem trenutku. Žal pa nimamo mandata za nadzor nad uporabo teh potrošnikov. Imamo samo določene tako imenovane mehke ukrepe. Vprašanje glede širitve na, zah, eh, na Zahodni Balkan. Ja, tudi na Zahodnem Balkanu imamo številne projekte za izgraditev zmogljivosti, ko gre za njihove spremne in azilne centre. No, seveda, oni niso vezani, niso zavezani dublinski uredbi, tako da gre tukaj bolj za rezervne ukrepe in pa za izvajanje azilnih projektov v luči možnega pristopa zahodno-balkanskih držav. Evo. Hvala, Karen Mec. Save the children. Hvala. Hvala, da ste pokazali za nimanje, tudi za otroke. Um, no, e, če želimo zagotoviti solidarnost, moramo nadaljno usklajevati naše sisteme. Uh, Če bi bili sistemi harmonizirani, potem bi lahko zagotovili najviše standarde zaščite. Pri tem nam lahko pomaga sklada za migracije in azil. Neke države članice um, vračajo sredstva v ta sklad, ker ne želijo harmonizirati teh azilnih sistemov. Tako da je pomembno, da se v to vključi tudi parlament in pa lokalne in regionalne organizacije in uh, administracije. Oni lahko prispevajo k krepitvi. Ehm, standardov na področju zaščite. No, ko gre za zaščito otrok, je Dublin 4 že podal nekaj dobrih predlogov, predlaganje hiter postopek za združevanje družin. Še en primer pa je schema DAP. To je schema, v skladu s katero je um, Združeno kraljestvo sprejelo otroke iz Italije in Grčije. To je dobra praksa, saj upošteva najboljše interese otroka. To sta torej dva konkretna ukrepa, ki sta namenjena otrokom. Predvsem pa je pomembno, da vključimo lokalne in regionalne oblasti ter organizacije. To je bistvenega pomena. Te organizacije želijo k temu prispevati in zato jim moramo dati priložnost za to. Zunanja dimenzija. Mi delujemo tudi v Tuniziji, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji. Seveda ni nič narobe s tem, da okrepimo zaščitne mehanizme v tretjih državah. Prav tako pa moramo poskrbeti za to, da bodo te države sposobne sprejeti pro, uh, prosilce za azil in prošnje za azil. Uh, zagotoviti moramo, da bodo te države pripravljene se soočiti z tem. Pa še ena zadnja točka o vračanju. Mi delamo v Afganistanu govorila sem o vračanju otrok v Afganistan. E, mi moramo razumeti, kakšna je situacija na terenu. Trenutno na tisoče ljudi pošiljajo iz Pakistana in pa Irana v Afganistan. Tam se razmere zaostrujejo. Um, torej, tam se ljudje ukvarjajo z realnimi problemi in vzpostavitev sprejemnih centrov za ljudi, ki se vračajo iz Evropske unije, ni njihova prednostna naloga. Hvala, še profesor Majani. Um, from, uh, from of... Hvala, začel bom pri pripombami poročevalke da moramo bolje razumeti, eh, po katerih poteh prihajajo te osebe k nam. Jaz s tem se strinjam. Ehm, Dublinska uredba deluje po praktično avtomatiziranih postopkih in to je eden izmed problemov Dublinske uredbe. Vem, da si veliko, prizade, veliko ljudi prizadeva za to, da bi sistem dobro deloval. Eh, prav tako uh, si štev, prav tako velja načelo, da bi naj uh, ljudi v Dublinski uredbi obravnavali po pospešenih postopkih, kar je spet dodaten problem. Potem gospod Tobe je vprašal, ali bi pregled na meji pomagal razlikovati med ekonomskim migrantom in pa beguncem. Ja, eh, to razliko se ugotovi v azilnem postopku. Temu je namenjen azilni postopek. Če bomo eh, azilni postopek prestavili na meje, s tem ne bomo rešili problema, ampak ga bomo samo prestavili nekam drugam. Ja, seveda bi to lahko naredili, ampak ob tem bi se pojavili številni izzivi. Kako bi se izognili temu, da bi prišlo do masovnih pridržanj oseb v slabih pogojih eh, za nedoločen čas. To je velik logistični problem. Kako lahko zagotovimo, da se zadeva ne bo končala tako? Drugič, kdo bo nosil stroške tega? Ali menite, da bi države ob mejah morale uh, nositi vse stroške obravnave prošen za azil v Evropi. Zakaj? Zato ni nobenega razloga. Evropska unija bi morala pokriti te stroške in v vezi s tem bi morali opraviti še veliko dela. In pa mm, še zadnje vprašanje, kaj pa je s tistimi, ki potrebujejo zaščito, kako bomo določili, kam naj te osebe gredo, bomo upoštevali njihove želje ali jih bomo poslali v poljuben kraj. Skratka, to ne rešuje problemov, to samo poraja nova vprašanja. To ni um, rešitev naših problemov. In če razmišljamo o screeningu prošen za azil, jaz. Um, Um, delam v Švici, vem, kakšni so tam azilni postopki, tam jih stalno pregledujejo, spreminjajo. Uh, Eh, in na koncu so ugotovili, da s tem samo izgubljajo veliko denarja in časa. Dobro, bolje bi bilo, da bi imeli mm, mm, čim manj kriterijev za dopustnost prošen in učinkovite azilne postopke. Potem eh, zavezujoča porazdelitev po državah članicah. Če tega ne želite, kako bi potem zagotovili solidarnost med državami članicami? Jaz sem veliko pisal o tem in seveda sem pripravljen eh, dati te dokumente na voljo vašemu sekretarjatu. Eh, mislim, da je ena izmed glavnih točk to, da je treba znižati čas in stroške od trenutka, ko uh, proš, prosila za azil, prispe k nam in uh, do trenutka, ko je sprožen postopek. Uh, torej, prošnjo bi morali pregledati tam, kjer je bila uložena, razen če lahko osebo z njenim soglasjem preselite v, os, v državo, kjer je njena družina ali pa v državo, ki ni tako obremenjena. Ampak tukaj je ključna točka njegovo soglasje. Če to ni zagotovljeno, potem uh, se spet zapletemo v problem pravne negotovosti, prisile in tako naprej. No, eh, res je, da tukaj nastajajo nesorazmerni stroški, ampak eh, zato bi morali predvideti evropski proračun. V tem trenutku so transferji minimalni in eh, so, daleč, so močno oddaljeni od načela fiskalne ekvivalence. In pa še ena točka trenja je ta, da, prosilci, da se prosilci bolijo, bojijo, da bodo zavedno obtičali v kraju, s katerim nimajo nobenih, nobenih povezav. Kaj, če bi jim zagotovili, da bodo v primeru, da bodo dobili mednarodno zaščito, se lahko prosto gibali v Evropski uniji ali ni to zapisano v 78. členu naše pogodbe, da torej eh, veljaven status pomeni tudi to, da se lahko gibljajo po Evropi. In pa zadnja točka, gospa Ernst. Spraševali ste o klauzulah v zvezi z združevanjem družin. Kaj narediti tukaj? V novi uredbi je to relativno jasno. Treba je razširiti te klauzule, zato da bodo veljale ne samo v izjemnih primerih, prav tako pa moramo imeti več jasnosti na področju zbiranja dokazov. No, um, sam sem pravkar za švicarsko nevladno organizacijo uh, objavil študijo o tolmačenju klauzul o združevanju družin in z veseljem bi to dal na razpolago vašemu sekretarijatu. Ampak ugotovil sem skratka, da tukaj obstaja veliko različnih uh, tolmačen, ki ovirajo ustrezno izvajanje klauzul o združevanju družin. Te klauzule bi lahko pravzaprav. Prav veljale za veliko večje število primerov kot uh, sedaj. Hvala vam. Uh, opozarjam vas, da ponovno začnemo z delom. Uh, ponovno ob treh predviden je strukturirani dialog z komisarko Jurovo in pa z komisarjem Skinasom. Takoj po tem sestanku pa imamo še sestanek koordinatorjev. Zaključne besede dajem gospe Keller. Izvolite. Pet minut imate. Hvala, gospod predsednik. Želim se vsem zahvaliti za sodelovanje, tako poslankam in poslancem, funkcionarjem, ki so sodelovali pri tej okrogli mizi, tudi vsem ostalim predavateljem, razen enemu, ki pa je že zapustil dvorano želim povdariti, da um, smo vsi hoteli pozitivno prispevati s tem, da ste poročali o izkušnjah, iz katerih se lahko učimo, torej pozitivna energija, ta volja, da bi napredovali in to um, druži tako um, mene kot poročevalko, kot tudi poročevalce v senci in ostale v dvorani um, bilo je govora o upravljanju, torej treba je zagotoviti bolj tesno sodelovanje, potem kako povečati zaupanje, tudi to ste mogi, po, mnogi povdarili, potem gre za motivacije, za glavne tokove in potem tudi boljša uporaba klauzule o družinskem povezovanju. Um, potem tudi kar zadeve eh, kvalificirano delovno silo, nekvalificirano in tako naprej. In potem gre seveda tudi za roke, za čas. Um, um, Torej, seveda potrebujemo določen čas, da se analizira neka situacija in slab čas, ki pomeni zamudo. Torej, um, ko je prišlo za neučinkovitosti in časa nismo ustrezno uporabili. To je bilo samo nekaj pripomp. Hvala, predsednik, da ste omogočili organizacijo te predstavitve danes do povdan, seveda. Še nismo na koncu, nismo še dosegli cilja. Hvala vsem za prispevke in upam, da boste sodelovali tudi v prihodnje, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala, gospa Killer, vi ste poročevalka. In to je seveda zelo pomembna tema. Odbor Libe je ponosen, da se lahko ukvarja s tem in da smo lahko cel dopoldan namenili tej temi. Ampak še enkrat, seja se nadaljuje ob 15. uri. La session se ti si. Ah, ok, now I'm announcing that we're resuming our work in this very room. Ob trih popovdan bomo nadaljevali sejo odbora, sedaj pa sledi še sestanek koordinatorjev v tej dvorani.